Okay, ladies and gentlemen, colleagues, can I? Dame in gospodje, spoštovani kolegi, nadaljujmo z tem popovdanskim delom današnjega sestanka. Vidite, da imamo pred sabo tri poročila oziroma tri točke. Prva je bela knjiga o enotnem evropskem prometnem prostoru na poti k konkurenčnemu in zviri gospodarnemu prometnemu sistemu in tukaj dajem besedo gospodu Grošu. Zicno. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Bela knjiga, ki je pred nami, eh, naj bi bila povod za prvo izmenjavo mnen danes. Eh, ne bomo si vzeli preveč časa za to, vendar dovolj časa kljub vsemu. Torej, tu gre za predlog komisije, ki ga moramo predelati. Menim pa tudi, da Eh, moramo hitro najti konkretne predloge in eh, bele knjige se moramo lotiti pragmatično. Kdor govori o bele knjigi, eh, ve, da to ni prva bela knjiga in zaradi tega bi bilo dobro, če bi najprej nekoliko pogledali nazaj. Dobro je, da pregledamo cilje iz preteklosti in ali so te eh, cilje tudi uresničili. Naprimer, eh, zmanjšanje izpustov CO2, -ja, tehnična harmonizacija, internalizacija stroškov. In če ciljev nismo dosegli, zakaj tega nismo storili prvič, ker ti cilji niso dovolj pomembni za nas, eh, ali pa drugič, ker nismo bili v stanju uresničiti ciljev. In druga pripomba je naslednja. Eh, bela knjiga gleda vse do leta 2030-2050, kar načeloma tudi ni slabo. Pri sedanji situaciji in izkušnjah, eh, ki smo jih eh, naredili v zadnjih mesecih z lasti svetom, pa je to lahko nevarno. Eh, lahko si predstavljam, da se mnogi strinjajo s predlogi, zaradi tega, ker jih bomo eh, Eh, realizirali šele leta 2015 in podobno, vendar pot do tja je še dolga. In zaradi tega mora parlament najti pragmatične, konkretne predloge, se mora osredotočiti na obdobje desetih let, ne da bi seveda eh, pozabili na poznejša leta. In mi moramo pač tu jasno povedati, kaj pričakujemo od eh, enotnega evropskega prometnega prostora. To smo že storili pravzaprav pred dvema letoma. Eh, ne želim sedaj začeti nekega pre eh, prepira o izrazoslovju. Govorili smo o učinkoviti komodalnosti in osredotočali smo se najprej na ljudi in na gospodarstvo in vse vrste prevoza morajo delati usklajeno, ker pač eh, so vse vrste prevoza potrebne, eh, tudi odvisno od lege in podobno. Treba pa je seveda upoštevati vidike, kot so delovni pogoji, eh, okolje in seveda tudi varnost in harmonizacijo. In to bomo tudi našli v tem dokumentu, za obdobje 2010 do 2020 pa moramo te stvari še nekoliko okrepiti. V naslednjih letih eh, se moramo tudi eh, z dejanji lotiti teme energije in ne zgolj z besedami. Tu so pač eh, zastavljeni cilji do leta 2050. Ne vem, ali je to uresničljivo vesel bi bil, če bi sedaj zastavili cilje za zmanjšanje v cestnem eh, prometu, v letalskem prometu, kar zadeva izpuste CO2 in podobno. To bi bil torej eh, zame nek začetek, ker pa začira, zadeva odpiranje trgov. Načeloma se zauzemamo za dobro odprt trg, vendar to. Eh, ne pomeni, da ga odpiramo ne glede eh, na ceno, ki jo je treba za to plačali. Pomislimo naprimer na kabotažo v cestnem prometu, o kateri smo govorili pred dvema letoma. Tudi tedaj je parlament rekel, da eh, mora odprti trg imeti tudi določena pravila in jih spoštovati. Ta pravila morajo priti do izraza. Ne morejo eni eh, recimo eh, preprečevati pravila v zvezi s socialnim tržnim gospodarstvom, hkrati pa zahtevati odpiranje trgov. Se pravi, te stvari morajo priti bolj jasno do izraza, kot je to zapisano v tem dokumentu. Konkretni realistični cilji, to pomeni tudi, da moramo s komisijo in svetom eh, odkrito govoriti, Eh, moramo upoštevati razpravo iz preteklih let eh, in tudi razpravo, eh, ki jo sedaj vodimo na področju železnic. In parlament torej tu zastavlja velike cilje, ki imajo nek eh, gospodarski značaj, eh, ki so pomembni eh, za eh, transport, pa tega države članice ne upoštevajo dovolj. Eh, dejstvo je, da naprimer sprejemamo tudi, eh, da države članice pravzaprav eh, za neskladnost eh, transportne politike krivijo Evropsko unijo in ta parlament mora pokazati, da svojo moč in eh, moramo jasno pokazati, da želimo odprt trg, ki mora delovati v skladu z določenimi pravili. Ta odprti trg pa ne pomeni ne eh, dumping pri plačah, ne eh, okoljski dumping, eh, kajti sicer eh, bi bile naše vrednote postavljene pod vprašanje. Torej, Če se kolegice in kolegi strinjajo, bi te teme o učinkovitosti, varnosti in okolju obravnavali sistematično v nekem dokumentu, ki niti ni tako široko zastavljen, treba je opozoriti na določene vrzeli in pomakljivosti iz preteklosti in treba je tudi pokazati, katere pobude pričakujemo od komisije v prihodnosti. E, ta dokument bi bil zelo zanimiva podlaga e, za e, delo do leta 2050 petdeset, vendar kot rečeno, mi bi se morali osredotočiti na prvih deset let. Torej toliko za uvod, veselim se eh, sodelovanja s kolegi tu v odboru in upam, da bo parlament eh, dal jasen pozitiven signal uh, v zvezi z eh, evropskim prometnim prostorom. Hvala lepa. Yeah, Hvala lepa, gospod Groš. Zdaj pa gospod Jeger za komisijo. Thank you, Mr. President. I'm here. Honorable... Torej, gospa Jeger, hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani člani odbora. Najprej naj se naj izkoristim priložnost in se iz, zahvalim odboru za promet za vso podporo, ki jo komisija uživa z vaše strani, tudi pri pripravi te bele knjige. Še posebej pa bi se zahvalila gospodu Grošu za njegovo delo na poročilu v zvezi z sporočilom o trajnostnem eh, prometu iz leta 2009. Mi imamo, eh, vaš odbor ima privilegij, da eh, je, imate torej privilegij, da ste prvič, prvi seznanjeni z sprejemom, z, z, da se seznanite s to belo knjigo po njenem sprejetju konec marca in gospod Kalas je, vam je takrat to predstavil in takrat je bilo že kar nekaj priložnosti za razpravo. Bela knjiga je bila predmet velike pozornosti in do sedaj smo dobili večinoma zelo dobre pozitivne odzive in naj ob tej priložnosti povem tudi, da smo da so se eh, ministri za promet pred nekaj dnevi pogovarjali o tem, o beli knjigi in zdaj naj jo citiram. Pozdravljena je bila bela knjiga in eh, ocenjena kot zelo celovit popoln dokument, ki zadeva konkurenčnost eh, na tem področju, ki zadeva enotni trg, okoljska vprašanja in vse, vse kar je tu med seboj povezano in eh, da hkrati predstavlja dobro podlago za, naslednje, za nadaljne ukrepe na področju prometne politike. Zagotovo imajo eh, različni deležniki različne poglede še vedno, ampak vendarle vidimo, da je vedno večji konsens o tem, kaj so izzivi, kaj so naši ambiciozni cilji, kateri ambiciozni cilji nas čakajo v prihodnosti in to verjamem, da prihaja iz tega, da so vsi ugotovili, da ekonomsko, socialno in okoljsko okolje na področju prometa, da se vedno bolj povezujejo ti elementi in da seveda uh, želimo zmanjšati ne le izpuste, ampak tudi stroške goriva za to, da se zmanjšajo učinki na uh, uh, okoljske spremembe in onesnaževanje. Seveda si želimo, da bi naša industrija ostala konkurenčna v svetovnem okviru, hkrati pa želimo zagotoviti boljše javne prometne uh, možnosti in zmanjšati uh, stroške, ki izhajajo iz velikih zastojev za gospodarstvo. Gospod Groš je že povedal, da smo se pogovarjali o učinkoviti som multimodalnosti oziroma somodalnosti in vse to, kar je bilo povedano, moram reči, da je zelo dobro povzeto in bela knjiga dejansko povdarja celovito integracijo teh različnih vrst prometa in prevoza. V, let, v leta 2006 smo govorili o somodalnosti, danes eh, v beli knjigi, od, od leta 2009 pa govorimo o popolni modalni integraciji. Torej, tu se povdarja ta modalni premik, torej večja učinkovitost, ki jo moramo doseči z konsolidiranjem količin, eh, da je treba v vsakem modalnem načinu obdelati večje količine blaga, Eh, in se še drugače odzivati, hkrati pa seveda se, rast, se bo rast nadaljevala eh, in bo to bistveno za logistiko, za tehnologijo, za eh, informacijske tehnologije in tako naprej. Potrebujemo torej eno, enotno multimodalno omrežje, ne pa neko kooperacijo oziroma povezovanje nacionalnih omrežij. Vse to je, kot je povedal gospod Groš, predstavljeno v tej beli knjigi in govori o notranjem, o enotnem uh, uh, evropskem prometnem prostoru, govori se o infrastrukturi, multimodalnih uh, uh, vozliščih in o uh, tehnologiji, o upravljanju uh, sistemov in tako naprej. Torej, vse to je odziv na naše želje po zagotovitvi konkurenčnosti in vzdržnosti oziroma trajnosti tu ne gre za stvari, ki so opcijske, ampak gre za to, da podpremo dejansko politiko, ki mora povezati socialne, ekonomske in okoljske elemente oziroma prednostne naloge. Seveda, na noben način ne smemo tukaj škoditi pa blaginji naših državljanov z vsemi temi ukrepi, ki jih želimo uvesti. Naj na koncu povem, da smo zapisali 40 dejavnosti, ki si jih je komisija zamislila za naslednjih 10 let. Upamo, da nam bo to uspelo začeti v tem mandatu. Gre za zelo konkretne ukrepe, za zelo ambiciozne cilje. Naj navedem samo nekaj. Recimo železniški promet, predlagamo odprtje domačih trgov za potniški promet z odprtimi razpisi in pa ločitev infrastrukture in storitev. Ko govorimo o tehnologiji, si želimo dolgoročnih ambicio ambicioznih ciljev in standardov za vse vrste vozil, kar pa se tiče infrastrukture oziroma financiranja na tem področju, bi želeli večjo funkcionalnost in večjo učinkovitost izrabe evropskih sredstev. Delali bomo na eurovinjeti in se trudili za Eh, izničenje eh, davčnih eh, razlik na področju lokalnega prometa, bomo prav tako spodbujali mobilnost in to je samo nekaj primerov izmed 40 ciljev, ki so navedeni v beli knjigi. Če bomo to dosegli, bomo že zelo blizu velikim pomembnim spremembam, če ne celo revoluciji na področju prometa. Upamo, da bo parlament podprl našo strategijo, naše napore in seveda bomo nadaljevali z našim delom skupaj, z našim sodelovanjem z vami. Kaj več o eh, delovnem načrtu, ki bo izhajal iz teh 40 ciljev, pa eh, bomo povedali oziroma o tem se bomo pogovarjali septembra in že danes se veselimo, da se bomo izmenjavali, izmenjali mnenja z vami v zvezi z to belo knjigo, za katero mislimo, da je zelo pomemben skupni projekt. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Jeger. Zdaj pa v imenu skupin za S in D. Děkuji. Gospa Selalova. Hvala lepa. Pravi gospa Senalova, Evropska komisija eh, in ta bela knjiga za eh, obdobje do leta 2050 eh, navaja veliko prihodnih usmeritev na področju prometne politike, pa tudi drugih, pri drugih politikah, ki morajo seveda biti koordinirane s prometom. Ne gre le za energetiko, gre tudi za okolje, za zdravje in pa varnost. In varnost je za me ena od bistvenih zadev, glede na to, kaj vidimo v statistikah, ki smo jih danes zjutraj obravnavali. Zaradi tega sem zelo vesela, da bela knjiga eh, ni le podlaga za našo razpravo, ampak tudi neka odskočna deska za, ali pa okvir Eh, ki ga bomo morali, v okviru katerega bomo sprejeli konkretne ukrepe na področju zakonodaje in finančnih instrumentov za obdobje že do leta 2020. Tu je treba vedeti, kakšne ukrepe namerava izpeljati komisija. Bela knjiga gradi na predhodnih dokumentih iz leto, let 2001, na evalvacijah iz leta 2006 in stališče Evropskega parlamenta kot je bilo zapisano v njegovih poročilih. Torej vse, to je, vse to se odraža v beli knjigi, vključno z oceno tega, kako, koliko so bili cilji iz leta 2001 tudi doseženi. Seveda so stari cilji še vedno veljavni, ampak hkrati dodajamo nove cilje in to je treba bolje opredeliti. Bela knjiga je odlična priložnost za oblikovanje enotnega evropskega prometnega prostora. Gre za prostor, ki ga oblikuje 27 držav članic, ki pa imajo različna izhodišča. In zaradi tega je to velik izziv na ravni eh, infrastrukture oziroma prometnih storitev, saj se te stvari zelo razlikujejo med državami članicami. Doseganje ciljev bo od tega seveda odvisno, in Bela knjiga o tem tudi govori in to cenimo, da je to že omenjeno. Torej potrebujemo neke evropske inštrumente, politične inštrumente, ki bodo omogočili večje zlivanje, združevanje infrastrukturnih eh, eh elementov po državah članicah in eh, dokument mora biti tukaj zelo konkreten. Pomembna zadeva je intermodalnost. Ki, kjer govorimo o medsvojnih povezavah infrastrukturnih elementov, kar bo zelo zahtevno stališča naložb in financiranja. Sporočilo bele knjige tukaj pa mora biti naslednje. Namreč potrebujemo dejansko sodelovanje med različnimi eh, dejavniki, tukaj ne pa njihovo konkurenco in tekmovanje tu se govori o eh, mestnem, medmestnem in eh, eh, prometu na dolge razdalje, kar pa, kar pa ni dovolj jasno in morda bi to lahko bilo ponekod zavajojoče. Bela knjiga je zagotovo zelo ambiciozna in države članice pa se zelo razlikujejo med tem, kako so sposobne dosegati te cilje, ki so navedeni glede na to, da naše stanje, stanje ni uh, vzdržno, se strinjam in podpiram to belo knjigo, ki navaja deset glavnih ciljev, ki jih zagotovo lahko podpremo, ampak obstaja vendarle ampak. Zagotovo bo potekala razprava o subsidijarnosti, kar se tiče urbane mobilnosti, mestne mobilnosti, potem alternativnih goriv in tako naprej. Zagotovo tu potrebujemo neko prožnost, ta mora biti zagotovljena, a vendarle mislim, da potrebujemo tudi nek okvir, nek instrument, ki bo obstajal na evropski ravni. Isto velja za druge cilje, kot so recimo zmanjšanje eh, izpustov oglika in tako naprej. Potem je tu še en pomemben vidik, namreč internalizacija zunanih stroškov. Eh, potem upoštevanje načela uporabnik plača oziroma onosnaževalec plača in tako naprej. Stvari morajo biti zastavljene glede na različne pristojbine, ki jih morajo plačevati v različnih vrstah prometa. Eh, tu se ne smemo izogibati nekaterim terminom, ki morda niso tako zelo dobro poznani. Eh, te stvari je vendarle treba vključiti. Bela knjiga govori tudi o Eh, možnostih na trgu dela, ki jih omogoča promet. 10 milijonov ljudi je danes zaposlenih v tej panogi, kar je tudi zelo pomemben vidik, ki ga, treba, ki ga bo treba upoštevati. Gre za kakovost na delovna mesta, gre tudi za varnost na delovnih mestih, za usposabljanje oziroma izobraževanje, za kakovostno ponudbo storitev, ki mora biti tako zagotovljena in tako naprej. Tudi socialni vidiki biti, bi morali biti nekoliko bolje opredeljeni. Mislim, da to je. Torej konkurenčnost in učinkovitost na tem področju so nekaj, kar se povezuje, zato podpiram vse, kar bo izboljšalo ponudbo storitev za naše državljane in ponudbo na področju prometa. Kar se tiče potrošnikov, je to tudi pomemben element in eh, zelo se strinjam tudi z vsem, kar je zapisano o eh, oblikovanju javnega, javne podpore. In ravno javna podpora, kar se tiče prometne politike, bo bistvena za to, da bomo takšno politiko lahko izvajalo tako na evropski, lokalni, ko, regionalni kot lokalni ravni. Veselim se našega sodelovanja. Gospod Majsner, izvolite. Ja Hvala lepa, predsedujoči. Promet je za Evropo seveda bistvenega pomena, je bistven za notranji trg in bolje kot teče promet znotraj EU, bolje za vse nas. Po drugi strani je velik povzročitelj eh, izpustov, nevarnih emisij. In kot že v dokumentu Future of Transport, torej prihodnost prometa, moramo razmisliti, kako um, promet dejansko porazdeliti po, z vsemi um, različnimi vozili in načini uh, prevoza, kako bo delovalo, da bodo imeli vsi dostop do vsega, da bomo imeli konkurenčnost in da bomo hkrati dosegli vse cilje, ki smo si jih zadali. Tako, kar se tiče um, varstva okolja, kot dostopa do, uh, za starejše ljudi, pravice potnikov. Veliko uh, ciljev smo si namreč zadali in uh, moramo kontinuirano delati na doseganju teh ciljev tudi v prihodnosti. Za 2050 si nekaterih ciljev verjetno ne moremo še niti predstavljati. Recimo, predvsem kar se tiče inteligentnih eh, sistemov eh, prometa, ehm, je zagotovo tukaj še veliko možnosti, ki si jih trenutno niti ne predstavljamo. Vse skozi moramo torej imeti pregled nad tem, kaj se dogaja in zatem usklajevati tudi belo knjigo. Seveda iščemo najbolj učinkovito možno rešitev in tukaj se zmeraj ne morem strinjati s predlogi komisije. Razumem, da komisija predlaga, eh, recimo, koliko odstotkov bomo eh, dokdaj dosegli, torej do 2030-30 eh, odstotkov, da preidemo iz vodnih poti na železnico do 2050 50 odstotkov. Te številke smo si prebrali. Tu imamo eh, seveda cilj, ki je merljiv. Pomembno je, da imamo cilje, ki so merljivi. Za mene pa se zastavlja vprašanje, ali je smiselno za vsako posamezno regijo um, določiti točno določene številke, ki jih je treba eh, spoštovati. Pogledati moramo, kakšni so pogoji določene regije, potrebe. Um, tudi stanje prometa v različnih regijah je zelo različno. Tudi države članice imajo različne potencijale na teh področjih. Tako da pogledati moramo um, bolj splošno, kako lahko dosežemo te cilje, s katero metodo uh, in kje regionalno. Kot pa, da se bi morali tukaj nekih določenih uh, odstotkov držati na, uh, za vse enako. Maroko. Um, pred enim tednom smo imeli potovanje delegacije um, in. Seveda smo pluli po notranjih vodah in tudi tam smo razpravljali o tem, kaj bi bila najbolj prijazna plovba za okolje. Um, in smiselno bi bilo, da določene. Um, da določene uh, transporte izvajamo dejansko po morju uh, in po vodah, to bi bilo ekološko veliko bolj prijazno. Optimalno bi bilo, kot je rekla že gospa Jäger z komisije, da imamo eh, neko en, um, večmodalno mrežo, raznoliko mrežo. Seveda je možno, da spostavimo tromodalne koridorje. Tudi to je možno in na to moramo paziti, eh, tako da bomo čim bolj učinkoviti in ekološki in da bomo lahko z lahkoto um, menjavali transportne načine med seboj. Strinjam se tudi s predlogom komisije, kako bi lahko um, več prometa prenesli na eh, javni promet, pa tudi kako bi lahko bil eh, javni promet čim bolj okolju prijazen. Tudi dolgoročno gledano, ehm, seveda ne želimo eh, okolju prijazno transportirati ehm, surovin in ehm, podobnega, ampak tudi ljudi seveda. In to mora biti enostavno za vse ljudi, da bodo čim bolj enostavno in učinkovito potovali znotraj EU, da bodo imeli na izbiro različna eh, prometna sredstva, tudi eh, različen javni promet iz Bruslja v Madrid, da ne izvemo le, eh, kako se potuje z avtobusom ali z vlakom in te poti so zelo <laughs> neprijetne in potem seveda vsi potujejo z avtom ali z letalom. Saj nimam nič proti letalskemu prometu na splošno, ampak vseeno moramo uporabnikom zagotoviti možnost izbiro. Potem pa, kar se tiče vzgajanja in osveščanja uporabnikov, tudi tu moramo pogledati, kako, um, kako se to uh, sklada z drugimi programi. Um, na notranjem trgu, kje bomo jemali denar, da bomo izboljšali infrastrukturo in tako naprej. Eh, to so tudi pomembna vprašanja. Vsekakor pa si želim tudi mm, učinkovit nadaljni razvoj, eh, ki bo zagotavljal tako konkurenčnost kot eh, pozitivn razvoj in možnost raznolike uporabe za uporabnike. <coughs> Uh, Hvala lepa, predsedujoči. Mislim, da je to prva izmenjava mnen. Eh, zato bi se nekoliko vrnil nazaj. Torej, o čem govorimo, ko govorimo, da, da potrebujemo skupno evropsko um, prometno politiko, prometno območje? Zame je edini razlog ta, da, po, eh, da s tem eh, servisiramo um, naš notranji trg. Kaj je dodana vrednost? um, evropskega prometnega prostora in politike na tem področju. Mislim, da ravno to, kar sem rekel. In uh, bela knjiga, ki jo imamo sedaj pred seboj, je uh, le delno dobra, bom rekel. Vsekakor se strinjam z nekaterimi povdarki. Recimo, um, da ne moremo uh, realistično usmerjati uh, same mobilnosti v beli knjigi imamo eh, mešanico eh, prakse in teorije. Govori z velikimi besedami o določenih stvarih, eh, z drugimi praktičnimi vidiki mm, določenih politik, pa se ukvarja na drugačnem nivoju. Mislim, da kar se tiče vizije, je ta zastavljena zelo visoko leteče. Če bi se namesto 50 let naprej eh, predstavili nazaj v 70-ta leta 20. stoletja, potem o takih vizionarskih besedil o prometu, eh, da bomo vsi se prevažali v letečih avtomobilih, da bomo v 45 minutah prišli iz Londona, Sydney in podobno. Skratka, te um, um, napovedi za 40 let naprej se mi zdijo popolnoma nerealist, nerealistične. Um, sicer pa nisem hotel govoriti le na splošno, ampak specifično glede nekaterih predlogov. Prvič, kar se tiče uh, avtomobilskega prometa v mestih. Ta cilj se mi zdi uh, popolna, popolna neumnost želeli bi z cenami eh, spremeniti način, kako ljudje potujejo. To se mi zdi družbeni inženiring in to popolnoma zavračam. Na notranjem trgu je trg tisti, ki uravnava sam sebe. V drugem delu govorimo o eh, um, novih možnostih eh, vozilna alternativna goriva, recimo. Če smo realistični, potem moram biti precej kritičen. Nekateri deli so vredni podpore, to vsekakor. Um, zdaj, kar se tiče pozitivnih vidikov, kar se tiče mm, desetih ciljev komisije, se strinjam z tem. Predvsem, kar se tiče eh, projekta TNT za izboljšanje prometa. Tukaj, eh, je, tukaj so naše prednosti eh, tukaj lahko dosežemo eh, pozitivne premike. Strinjam se tudi, eh, kar se tiče eh, evropskega letalskega prometa, da moramo tudi tu postopati, kolikor hitro se da, tudi koordinacija sredstev. Smo v zelo resnem obdobju, kar se tiče finančnih omejitev in mislim, da bo v bližnji prihodnosti to še vedno tako. Tako da moramo maksimalno izkoristiti sredstva, ki so na voljo namesto da mm, neskončno eh, razpravljamo o tem, kje bi pridobivali nova sredstva. No, da zaključim. Kot sem povedal, je nekaj pozitivnih točk v, tem, v tej beli knjigi, je nekaj točk, s katerimi se absolutno ne strinjam, nekaj točk, s katerimi se strinjam. Gre predvsem za to, da eh, našemu skupnemu trgu pomagamo, da se bo lahko uravnaval. Hvala lepa. Gospod Kramer za zelene ko um, moj predhodnik govori, da je um, trg svoj lasten upravljalec. S tem se seveda strinjam, ampak na področju prometa je trg uničen in pred, to predvsem zaradi um, politike. 30 milijonov evrov smo namelili, smo namelili letalskemu prometu, da bomo ceneje um, leteli. Uh, skušamo zmanjšati promet na cestah, avtomobilskih promet, um, železnice so slabe, skratka, promet je popolnoma, eh, tržišče je popolnoma uničeno in rezultat je tukaj. Zdaj tu imamo neke splošne cilje EU, da bi morali izmanjšati izpust eh, um, CO2. Ampak brez neke eh, um, modalne integracije ne bomo mogli doseči teh ciljev. Promet je odgovoren za 30 odstotkov izpustov. To je še slabše in od leta 90 so izpusti za 30 odstotkov eh, se povečali, kar se tiče prometa, iz drugih virov pa se za 10 odstotkov zmanjšali. Eh, skratka, to so cilji, ki smo jih dosegli z milijardami evrov um, davkoplačevalskega denarja. V Nemčiji, naprimer, promet ne vpliva na politiko, tudi v kjotskem protokolu je bil promet eh, izključen, kljub temu, da je eden eh, največjih povzročiteljev izpustov. Brez um, mobilizacije na področju in določenih oziroma konkretnih ciljev na področju prometa um, izpustov ne bomo mogli znižati in ciljev ne doseči. Do leta 2030 bi naj uh, eh, 30 odstotkov prometa preusmerili na um, vode. Tudi bivši komisar um, Brian je hotel prene, preseliti promet na železnice. Potem je bila nova bela knjiga, prišel je Barozo in nik, nihče se ni vprašal, zakaj tega cilja nismo dosegli. Ampak nismo odgovorili na to vprašanje, ampak smo rekli, dajmo zdaj um, se ukvarjati z um, uh, komodaliteto. Zdaj v beli knjigi, ki je pred nami, um, cilj, da bi naj prenesli promet iz cest na železnice in na morja, je seveda uh, lep, ampak vprašljiv. Torej, v naslednjih desetih letih moramo vsekakor nekaj iz, izboljšati od leta 2030-2050 nobeden od trenutnih komisarjev ne bo več na svojem mestu. Če smo dosegli cilje, ne bo več nikogar mm, zanimalo. In to je seveda velika slabost, kajti če hočemo 2030 izpuste znižati in to za 20 odstotkov, potem je to približno en odstotek na leto od 2030 do 2050 pa bi radi prišli na 60 odstotkov in to je potem 5 odstotkov na leto. Ampak v tem trenutku vem, da kdor ne bo začel zdaj, ne bo dosegal niti tega odstotka letno, kaj šele 5 odstotkov od leta 2030 naprej. Danes moramo začeti, potem bomo 2050 morda dosegli svoje cilje. Če bomo zdaj 20 let najprej čakali in eh, da, da nam bojo. Uh, da nam bo kaj padlo z neba, da se bodo izpusti zmanjšali sami od sebe, potem je to slabo za analizo. Leta 2030, vkolikor bomo dosegli svoje cilje, ampak kot veste, od leta 1990 so se izpusti v prometu za 20 odstotkov zvišali, potem bomo leta 2030 še vedno više, kot smo bili eh, v 90-ih glede izpustov. Torej, ta cilj sploh ni več ambiciozen, če ga pogledamo od blizu. Potem, kar se tiče zmanjšanja prometa, eh, učinkovitosti prometa. Zdaj se tukaj sprašujem, v čem je smisel, če v Skandinaviji lovijo um, rake in jih potem um, transportirajo v Maroko, tam jih obdelajo zato ker so um, tam plače bistveno nižje in jih potem ponovno pošljajo v uh, Helsinke, v Göteborg in jih tam ponujajo v, v restauracijah. To je neumnost, to je noro. Seveda se za podjetnike to splača, ampak kaj bo, kaj poreče okolje in kaj poreče davkoplačevalec? Temu se je potrebno izogniti. Če ne bomo spremenili pogojev, Um, in promet v Evropi je preveč poceni. In če ne bomo spremenili teh pogojev, potem nobenega cilja ne bomo dosegli. Večkrat omenjam en promer, primer. Imamo um, zgrajene španske avtoceste z milijardami davkoplačevalskega denarja. Zdaj pa eh, samo na um, regionalnih cestah eh, ne računajo cestnine in potem se vsi uh, eh, tovrnjaki preusmerjajo iz avtoceste na druge stranske, regionalne in tako naprej. Um, tako da mislim, da je potrebno spremeniti te robne pogoje, uh, drugače ciljev ne bomo dosegli. Za zaključek, zdi se mi, da imamo dobro podlago, ki pa jo moramo še bistveno izboljšati, če nočemo ostati le še pri besedah. Sam hočem spremeniti realnost, sam hočem resnično varovati okolje in izboljšati um, podnebje za naše otroke in za njihove otroke. Hvala lepa. Gospod Kancijan. Hvala lepa za, eh, tudi gospodu Grošu za uvodne besede. Menim, da bi morali združiti velike sanje in um, veliko željo pogledati, kje smo, kakšno je stanje stvari. Vemo tudi, da, smo, um, da imamo obdobje krize, In do leta 2050 eh, seveda vem, da moramo eh, si zastaviti velike cilje, hkrati pa moramo te cilje mm, nekako upeljati tudi v realnost današnjega časa. Eh, saj vedno delujemo v nekem določenem kontekstu, ki venomer obstaja in mislim, da se moramo gibati znotraj realnih možnosti. Seveda se moramo ozreti v prihodnost. ampak eh, ob tem moramo seveda preživeti. Eh, veliko je tistih, ki umrejo na poti. In uh, situacija, v kateri se nahajamo zdaj, uh, se mi zdi precej dramatična, kar se tiče tega. Že zdaj moramo poslati v javnosti določene signale, ki jih bom zdaj lepo vzel. Torej, to so točke, ki bi lahko bili naši cilji prvič imamo uh, nezadosten razvoj prometa. No, tukaj imam že tri eh, točke. Um, gospodarsko gledano zaostalost. Um, moramo torej gledati tudi na okolje in na uh, družbene vidike. Vemo, da je tudi uh, jedrska energija v krizi, proizvodnja elektrike um, ki se usmerja v alternativne vire, je nekaj, kar moramo zagotovo upoštevati. Potem pa je tu še točka liberalizacije. Um, odprti trg, ki je seveda lahko tudi nekoliko reguliran, tako kot je povedal že kolega Groš. Um, odprti trg ne sme biti za vsako ceno odprt. Potrebujemo pravila, ki bodo za vse enaka. Um, potem še kar se tiče železnice, tudi to je pomembno. Ampak vseeno eh, sem sodi tudi enoten eh, zračni promet, enoten eh, železniški promet. Spostaviti moramo tudi dobre povezave z ostalo Evropo, tudi to moramo upoštevati. Kajti to pomeni tudi vnos konkurenčnosti na trg. Tretja točka bi bila komodaliteta in modalna integracija to je seveda bistveno, vse drugače nam ne bo uspelo um, stvari rešiti, kot uh, bi jih morali in viri bodo šli v nič. Potem je pa tu še vprašanje časovnice in sredstev. Mislim, da so to najpomembnejši vidiki. Groš je omenil, če bi morda pogledali na deset let, ampak vseeno mislim, da, moramo, da si moramo zastaviti eh, eh, časovnico, eh, sredstva, sklepati moramo tudi javno-zasebna partnerstva in podati konkretne odgovore ravno v tem težkem obdobju. Hvala lepa. Gospod Elkadravi. Ja, najprej kar se tiče tega poročila, vsekakor bi se osredotočil na delo v prihodnjih um, mesecih. Politika na področju prometa se ne more um, naslanjati samo na pravila uh, trga. Modaliteta ima svoje prednosti in um, slabosti. Vsi uh, problemi, ki jih imamo na področju prometa, se ne bodo kar razblinili. Zato je ta dokument tako pomemben, ker se bomo z njim spopadali tudi s prihodnjimi težavami. Zdaj, da do 2050 ne bi naredili uh, nič, ko se bo um, promet povečal na vseh nivojih, eh, tukaj seveda moramo ponovno premisliti, uh, kakšne so naše možnosti. Veliko pozitivnih uh, momentov ponuja bila knjiga, kar se tiče ciljev. Uh, um, recimo modalna integracija, um, brezplačen uh, javni promet v mestih. Imam pa eno konkretno kritiko, ki bi jo pa želel izraziti. Za drugi del. Um, Za drugi del časovnice je, uh, je predviden večina izpolnitev ciljev. Jaz bi si želel, da bi uh, cilje izpolnjevali že zdaj, v naslednjih letih torej eh, cilji, ki jih imamo do leta 2015-2020, bi morali imeti prednost. Sicer pa vse stoji in pade z politično voljo držav članic. Torej, dobro se mi zdi, da bi do leta 2020 um, internacionalizirali zunanje stroške in to za vsa vozila, uh, za uh, vsa prometna sredstva. To se sliši zelo lepo. Če pa to primerjam z težavami, ki smo jih imeli že, uh, da smo recimo uvedli eurovinjeto, potem sem precej skeptičen. Pa še nekaj. Svet je prejšnji teden podal zelo pozitivno mnenje ampak zanima me, kakšne bojo reakcije na konkretne ukrepe v prihodnih letih, torej reakcije sveta, predvsem kar se tiče financiranja. Mislim, da bi tudi to moral biti, eh, biti ena točka v našem poročilu. Torej, kako bomo um, to um, modalno integracijo financirali? Tudi jaz tega ne morem odgovoriti kar tako. Zagotovo bomo morali upeljati različne mehanizme financiranja ki jih bomo upeljali. In tudi to je eno vprašanje, ki jih bomo morali reševati z, um, um, evropskim, v evropskem prometnem prostoru z trans, um, evropskimi mrežami. Sicer pa se mi zdi zelo pozitivno, da, so, da vključujejo posamezni odlomki v tej knjigi, posamezna poglavja, eh, družbeno odgovornost. Če bi radi dosegli enotnost trga, potem moramo eh, trg urediti tudi področja, na področju sociale, torej eh, razmerje med delojemalci in delodajalci in tako naprej. Tukaj se premalo, eh, menim, ukvarjamo s tem, s temi socialnimi vidiki bele knjige. Tudi v um, mestih, kar se tiče prometa v mestih, uh, so to precej zahtevni cilji, torej mestni promet brez izpustov in tako naprej. Tukaj ima komisija dejansko zelo malo pristojnosti. Veliko je odvisno od drž posameznih držav članic, posameznih mest celo. Uh, skratka, tu moramo rešiti, kako bi čim bolj uh, pozitivno vplivali na njih. Um, predvsem kar se tiče inovacij um, v javnem prometu, električni avtobusi in tako naprej. Sigurno bomo imeli še kar nekaj priložnosti, da bomo o tem deta bolj detaljno spregovorili. Hvala lepa. Poskušala bom biti kar se da kratka. Um, kot Že predhodni govor, govorniki bi tudi sama povdarila, da je ta vizija pravzaprav dobrodošla. Je pa predvsej težko kritizirati njeno vsebino, saj nimamo konkretnega akcijskega načrta glede tega, ni nobenih obvez, kar se tiče financiranja. Predstavnica komisije je povedala, da bodo podprli eh, evropski prometni prostor, eh, enotni evropski prometni prostor, veliko raje kot eh, programe samih, v samih državah članicah individualno in to se mi zdi dobro. Pozitivno se mi zdi tudi, da bomo združili področja, ki so nekoliko bolj oddaljena od centralne Evrope. Recimo meni osebno se to zdi zelo pozitivno, jaz verjamem, da očitnih razlogov torej, veselim se bolj podrobnega akcijskega načrta in predlogov glede financiranja. Kot vemo, eh, svet večkrat te ambiciozne načrte eh, ne vidi kot tako dobrodošli in veliko stvari se potem ne izvede. Hvala lepa, gospa Foster. Hvala lepa. Želela bi podpr, eh, podpreti nekatere komentarje kolega Bradborna najprej. Zagotovo je tukaj nekaj eh, pozitivnih primerov, tudi primerov dobrih praks, na katere se lahko že navezujemo. Vsekakor pa, kar se tiče tega konkretnega dokumenta, ta nekaj ne omenja precej eh, splošenje eh, v posameznih eh, pasažah, ko pa se besedila lotimo pobližje, pa se marsikje sprašujem, kaj bi želeli povedati. Recimo, kaj je ta socialni vidik? To se mi zdi, kot da je vzeto iz odbora za zaposlovanje socialni eh, vidik tudi na področju um, letalskega prometa, na področju la, um, ladijskega prometa in tako naprej. O čem tukaj govorimo? Seveda jaz eh, nikjer ne iščem ravno slabih pogojev dela, slabih uh, načinov transpor transporta, prometa. vsekakor pa, ko prebiram tole, se zdi, kot da ni bilo eh, nekih kolektivnih pogodb, kot da nihče ni bil vključen v pogajanja in da bi se morala EU vse eh, vključevati veliko bolj konkretno. Ne vem, morda bi mi moral kdo še kaj pojasniti, ampak takole na prvi pogled ne zgleda ravno dobro. Kar se tiče varnosti, in varnostnih vprašanj eh, v prometu, mislim, da bi se morali zgledovati po primerjih dobre prakse. In seveda je vedno odvisno, kako na stvari gledaš. Če se premaknem k 16 eh, varnost na cestah. Ne vem, kdo in kako bo odločal o tem, kaj so eh, resne in kaj so lažje poškodbe. Mislim, da je izbira besedišča včasih nekoliko nenavadno na prvi pogled se zdi v redu, potem, ko pa se poglobiš v to, se pa res vprašaš, kdo bo odločal o tem, kaj je kaj. Eh, kako eh, zapleteno bo to odločati v posameznih primerjih, se moramo zavedati in biti previdni pri tem. Tudi pri eh, prevozu nevarnih snovi. A se bomo tu držali že spostavljenih pravil, a bomo imeli drugačna nova pravila za EU. Skratka, biti moramo previdni, tudi kar se tiče pravic za potnikov. Mislim, da imamo tu dovolj pravic za um, veliko let naprej. Menim, da moramo od časa do časa že sprejete stvari tudi revidirati. Um, spet moramo premisliti tudi o stroških. Uh, vsekakor uh, podpiram tudi Cezarja. Mislim, da bi res morali pritisniti na vlade, eh, kar se tiče onesnaževanja okolja. Če pa tukaj pogledamo še na zagotavljanje sredstev, mislim, da če smo odkriti, denarja ni. Če bomo želeli pridobiti sredstva, bomo morali še enkrat pregledati proračune, Um, mislim, da nobena država članica nima do, do, dodatnih sredstev, že sami uh, nižajo stroške v uh, lastnih sektorjih. Zadnja pripomba pa zadeva obdavčevanje in določanje cen. Tudi to je napisano precej splošno in zato problematično. Tudi ne vem, kje uh, tukaj vstopi um, zavarovalniški trg. Eh, skratka, tudi to mislim, da bi morali upoštevati um, in sem nekoliko zaskrbljena. Vsekakor pa vsebuje kar nekaj pozitivnih uh, točk in mislim, da imamo še kar nekaj prostora za pojasnjevanje, razjasnjevanje in različnih pogledov. Gospod Juran. Tudi sama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 jasno povedati, kako naj bomo pravzaprav temu uh, kos. In eh, nikjer ne govorimo o inteligentni mobilnosti, optimirani uh, mobilnosti. Uh, Eh, ki ne bo eh, privedla do izgube delovnih mest in eh, do zmanjšanja rasti. Se pravi, tu ne gre za manj mobilnosti in manj zaposlovanja, temveč gre za, naprimer, za to, da vse te dejavnosti ustvarjajo gospodarsko aktivnost in zaposlitve. In slabo je seveda, če vsak dela uh, po svoje in dobro je seveda, če promet eh, podpira naprimer druge dejavnosti v logistični verigi, naprimer eh, dobave do, na dom in podobno. Vse to bi omogočilo, kot tudi v energetskem sektorju, večjo učinkovitost in ta promet bi ustvarjal eh, nova delovna mesta, boljšo kakovost življenja in eh, tu bi dejansko eh, imeli lahko bolj optimalne pogoje in vsekakor se moramo osredotočiti na prvo obdobje. Hvala lepa, gospa Tikao. Hvala lepa, gospod predsedujoči mi moramo pač upoštevati, da smo imeli dosedanji načrt do leta 2010 in kaj pa uh, se je zgodilo s temi našimi dosedanjimi cilji in česa nismo uresničili. Pomislimo na eh, krize zaradi izbruha vulkana, pomislimo težave z eh, sneženjem. Vse to je treba zaračunati in um, Bela knjiga pa se, se osredotoča na novo obzorje 2050, vendar to mora biti podloga tudi za bodoče infrastrukture TNT in tudi za bodoče finančne načrte. Intermodalnost je torej eh, pomembna, to smo že večkrat povedali. V Evropi potrebujemo učinkovit železniški sistem, to je zelo pomembno, zaradi tega, ker ima Evropa relativno majhno površino in veliko prebivalstva in razvoj železniškega prometa eh, z eh, enotno organizacijo, ki bi izstavljala vozovnice, eh, je pomembno. Potrebujemo seveda tudi strategijo za rečno plovbo Potem eh, imamo seveda eh, v cestnem prometu države članice, kjer infrastruktura ni tako dobro razvita kot v eh, drugih državah članicah, starejših državah članicah in to je treba seveda upoštevati v finančnem eh, okviru. Treba je zagotoviti eh, eh finančna sredstva za cestno infrastrukturo v novih eh, eh državah članicah. Eh, eh, medmestna mobilnost do leta 2012 morajo eh, države članice predložiti eh, svoje načrte za razvoj prometa, tudi za inteligentne sisteme. Tukaj bodo potem veljali evropski standardi za financiranje. V tem trenutku vsi vemo, da ne, sedanja sredstva ne zadoščajo več, da potrebujemo dodatna sredstva. Uh, zato da bodo lahko nastali eh, učinkoviti prometni sistemi. Poleg tega menim, da moramo govoriti tudi o državljanih, o tistih, eh, ki koristijo te ukrepe, ki morajo seveda tudi imeti ustrezne pogoje, naprimer ustrezne pogoje zagotoviti tudi za invalidne osebe gospod Groš je odličen poročevalec in ima veliko izkušenj na tem področju, vendar mi bomo dobili resolucijo na podlagi Lisbonske pogodbe in mi potem lahko od komisije zahtevamo, da pač izkoristi svojo zakonodajno pobudo. Torej, mi lahko poskrbimo za to, da to poročilo ne obvisi v zraku, temveč da se uh, torej spremeni v dejanja. Komisija mora tukaj začeti delovati, razmisliti moramo, ali naj bela knjiga uh, primerna Eh, za ustrezne ukrepe. Mnogi ukrepi so načrtovani, vendar mi se moramo eh, staviti vprašanje, kateri eh, ukrepi so načrtovani za naslednjo fazo. Hvala lepa, gospod Liberaci, sedaj. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ko sem si ogledal ta dokument, sem imel dva občutka. Obstoječa bela knjiga bo torej eh, nehala veljati, potrebujemo novo belo knjigo in tu jo imamo pred seboj. E, tu so izpostavljeni že ključni vidiki. Lahko bi rekli naslednje. Načeloma bi to lahko sprejeli, vendar občutek imam, da nekaj manjka. Če si tu naprimer ogledamo perspektivo 20 plus 20 do leta 2050, ugotavljam, da eh, ne piše, kakšen bo eh, BDP eh, tedaj, kako je z ločevanjem infrastrukture in potem samega prometa Eh, in če bomo dvakrat toliko bolj bogati kot danes, ali bomo tudi dvakrat toliko eh, potovali, eh, ne vem. Tu imamo pač pred sabo kakovostne in količinske spremembe. Mi se moramo vprašati, kakšne kapacitete bodo potrebne. Mi se moramo vprašati, ali želimo kvalitativno ali pa kvantitativno uh, rast. In če kvalitativno rast, kakšno zopet, kakšna je naša vizija, kako želimo to doseči. Seveda lahko rečemo, da moramo korak za korakom. Uh, okrepiti ta predlog komisije in sicer tudi zagotoviti sodelovanje držav članic. Mi se moramo vprašati, koliko je tu eh, evropske vizije. Mi bi verjetno imeli eh, še celinski sistem zračne eh, letalskega prometa, potem se moramo vprašati, kako je z avtocestami in podobno. Tu ni dovolj jasno opredeljena ta uh, vse celinska uh, eh, vizija. Vprašati se moramo tudi, ali bomo postali bolj konkurenčni v, v primerjavi z našimi uh, svetovnimi tekmeci in ali bo promet eh, tudi izboljšal eh, način življenja, konkurenčnost in podobno. Zastavlja se naslednje vprašanje. Naprimer, pred 40-50 leti po drugi svetovni vojni so eh, države bile v stanju graditi velike infrastrukture. Danes pa ne moremo vzdrževati niti obstoječe infrastrukture. Kaj je narobe z evropskim sistemom? Hvala lepa. Potem pa še nekaj. E, besed e, z moje strani, če dovolite. Vedno je enostavno biti negativen, ko pač e, prejmemo tako poročilo ali pa tako velik dokument. Nekateri pač menijo, da je premalo radikalen dokument, drugi, da je preveč radikalen. Tako da se veselim, pravzaprav prav, salomonskega prestopa gospoda Groša, ki bo moral poiskati neko srednjo pot med eh, obema skrajnostma. Torej, osebno pa sem si ogledal to belo knjigo in nikjer ne piše v poročilu eh, prepovejmo avtomobile. To je prva stvar to nikjer ni zapisano. Govorimo naprimer, eh, eh, da bi imeli eh, mestna središča brez vozil na fosilna goriva, vendar nikjer ne piše, da bi prepovedali avtomobile. In potem pa ali naj trg vse odloča. Eh, seveda ima trg svojo vlogo in potrebujemo trg, vendar trg ni Bog. In trg ne more odločati o vsem. Če bi to dovolili, potem bi zašli v katastrofo. Mi potrebujemo neko ravnovesje. Ne moremo reči, to, kar odloči trg, to bo. E, torej, trg. E, Eh, je odločal na finančnem eh, sektorju in pomislite, kaj se je torej zgodilo pred nekaj meseci in, in v kaj nas je to eh, pripeljalo. Potem pa vključitev socialnih elementov. To je seveda izziv, gospa Fester. Vi ste rekli, zakaj je to tu zapisano, to mu bi moralo biti v odboru za zaposlovanje, zakaj si ogledujemo te stvari. Ogledujemo se jih zaradi tega, ker nas skrbi ta sektor. To si ogledujemo zaradi tega, ker želi, vidimo, kako ravnajo z zaposlenimi v prometnem sektorju. In tu gre tudi za vprašanje potrošnikov. To je pomemben element transportnega oziroma prometnega sektorja kot celote. In mi moramo seveda imeti ustredne standarde v sektorju in mi kot odgovorni za promet moramo reči, ali je to dobro ali ni. ni vse uh, uh, pač uh, treba prepustiti uh, odboru za zaposlovanje, odboru za okolje. Tudi mi imamo svojo vlogo uh, in to vlogo moramo izpolniti. Uh, Potem uh, pravice uh, potnikov, torej jaz nisem naveličan teh pravic. Uh, in dosti krat nas sprašujemo, zakaj menimo, da je treba sprejeti zakonodajo v zvezi s pravicami potnikov. Morda zaradi tega, ker pač trg ni poskrbel za potrošnike in so eh, dejansko potnike zlorabljali, izkoriščali. In zaradi tega je bila potrebna zakonodaja, s katero zagotovimo, da bodo eh, potniki zaščiteni pred določenimi skrajnostmi. Eh, torej, Bela knjiga je neka velika evropska vizija, v mnogih državah članicah se osredotočajo samo na svoje ozemlje in vesel sem, da lahko tu branim neko evropsko vizijo o prometu. Nisem nacionalist eh, na tem področju in mi moramo seveda poskrbeti za veliko evropsko dodano vrednost, ki vključuje tudi odgovornost ne samo do zaposlenih in potrošnikov, temveč tudi do operaterjev, upraviteljev teh omrežij in podobno. Tu potrebujemo pravo ravnovesje. Torej, jaz sem optimističen. Eh, Poročevalec bo poskrbel za to, da bo eh, parlament delal naprej na tem področju in da bomo skupaj s komisijo določili vizijo za 2050. Strenjam se s tem, da je potrebno opredeliti določene umestne korake. Verjetno jaz ne bom tukaj leta 2050, to je malo verjetno, vendar rad bi vedel, kaj si bomo zastavili za leto 2030. Eh, mislim, da moramo eh, razmišljati tudi nekoliko bolj pozitivno in manj negativno. Gospod Groš, ali želite še enkrat besedo? Da, hvala lepa tudi za vse prispevke. Tega ne bi podaljševal, eh, tako da ponavljam stvari. Mislim, da je to eh, poročilo prišlo v parlament v obdelavo ob pomembnem trenutku. Eh, konec koncu že teče razprava, ali bo trg stvari uredil sam, ali so nacionalni trgi najboljši odgovor na to, kar nas eh, čaka, na vsa vprašanja in mislim, da moramo tu dati pogumne odgovore. In izogniti se moramo populističnim izjavam. Uh, Eh, lažje je reči, doma je najbolje in vseeno je, kaj delajo sosedje. Omenili smo tudi eh, potovanje delegacije in naj spomnim tiste, ki govorijo o gospodarstvu in industriji oblasti so nam rekli, dajte nam eh, jasna pravila eh, in dajte mi jasna pravila o delu, da se nam ne bo treba bati eh, priliva iz sosednjih držav in socialnega dumpinga in podobno. Mi vidimo lahko, da nacionalna pravila v prometu eh, Eh, povzročajo težave. Evropa je lahko rešitev. Če pa v Evropi stalno hočemo videti samo problem in ne rešitve, potem zaidemo v tak eh, neprijeten položaj, ker je komisija eh, in ker smo mi edini, ki lahko pripravimo neko vizijo, s katero bomo izboljšali in olajšali življenje naših državljanov, naših potnikov in tudi podjetij. To moramo konkretno artikulirati tudi v tem odboru zboru, mislim, da moramo imeti pred očmi leto 2050, moramo pa seveda opredeliti jasno naše cilje za naslednjih deset let. Še zadnja stvar, ki jo želim eh, povedati, je naslednja. Imamo denar eh, v nasprotju s tem, ker je trdila ravno kar Šaklin. Eh, v politiki pa gre za to, da se pravilno odločim, zakaj bom porabil denar. In v vsakih državi članici je dovolj denarja, razen v eni ali dveh državah. Vendar stvar eh, politične odločitve je, kam bom investiral ta denar. In tu moram biti pogumen. Ne bomo pomagali Evropski uniji in eh, prometu, če bomo imeli eh, seznam 300 teh prednostnih nalog. Če bomo pa pogumni in rečemo, da se bomo osredotočili na 15 projektov in bomo zagotovili uh, Eh, financiranje in ne samo 10 odstotkov, temveč kar 30 odstotkov in bomo pač dali denar samo, če bodo države članice prispevale svoja sredstva in če ne bodo ostale samo na fazi raziskav, študij in podobno. Torej, financiranje je tudi vprašanje politične volje in to bo pokazala tudi naslednja tema, kdor ne Eh, investira v infrastrukturo, se ne sme pritoževati, da tudi razvoj na drugih področjih ne teče tako, kot bi si želeli. Torej, seveda se ne moremo strinjati glede vseh točk, sem pa seveda zainteresiran za eh, širok konsens. V tem trenutku tudi menim, da mnogi med nami zahtevajo, da dajemo jasne signale v jasnem jeziku. Hvala lepa, gospod Grož. Osnotek poročila je predviden za september. 10. Eh, in 11. oktobra pričakujemo obravnavo predlogov sprememb, novembra pa bi glasovali v odboru za premet. To je za časni rok. Eh, hvala lepa. Naslednja točka na dnevnem redu je enotno evropsko železniško območje in Eh, tu bomo obravnavali eh, predloge sprememb. Poročevalec eh, je gospa Serakjani, beseda je vaša. Se opravičujem, preden začnete. Ali lahko nekdo, vsi poveste že pravočasno, ali želite spregovoriti, zato da bom vedel, koliko časa imamo na voljo in koliko časa vam lahko dodelim. Dobro. Hotela sem najprej izreči zahvalo poročevalcem v senci. Večkrat sem se že srečala eh, z njimi in prav gotovo eh, bomo imeli še nekaj sestankov v prihodnje. Hvala lepa tudi vsem eh, predstavnikom odbora za promet, ki so mi pomagali pri tem prvem osnutku. Eh, samo 597 predlogov sprememb eh, sem prejela, toliko o tem. Eh, te predloge sem razdelila v različne teme, v različna področja. Najprej imamo regulatorja, potem neodvisnost infrastrukture in upravljavcev, potem pa imamo še financiranje, pogoji za dostop do storitev in to so osrednja uh, uh, področja, torej uh, imamo tudi predloge sprememb v zvezi z organizacijo regulatornega organa, te lahko sprejmem, zaradi tega, ker na ta način regulatorni organ so kakšne probleme, sprašuje poročevalka. Torej vsekakor bi lahko izboljšali uh, organizacijske pogoje, lahko bi zagotovili več kadrov za regulatorja. Uh, E, potem pa imamo predloge sprememb, naprimer od gospoda Baha, kjer gre za preglednost e, vseh tistih, ki delujejo v okviru regulatornega organa. Veliko predlogov se nanaša tudi na moj prvotni predlog glede e, potrjevanja v nacionalnem parlamentu eh, ko gre za eh, eh, imenovanje regulatorja, potem 155a eh, gre za kompetence regulatorja, Tremoza naprimer želi nek rok za odločanje pri regulatornem organu. Tu imamo različne želje, Tremoza je hotel dva tedna, zeleni pa 20 delovnih dni. No dobro. Seveda želimo imeti tudi neko vrsto pritožb. Potem Kun je tudi dal zanimiv predlog, da se tudi nekaj na lastno pobudo. Torej imamo najrazličnejše predloge sprememb. Eh, tudi v zvezi z kompetencami regulatornega organa, eh, tudi eh, naprimer predloge sprememb o sankcijah, imamo pa seveda tudi predloge, da bi sankcije črtali, potem tudi pravico do nadzorovanja Eh, med eh, nadzorovanja pogajanj med upravljavci infrastrukture in eh, ponudniki prevoznih storitev. Torej predlagala sem, da bi imeli neko formalno mrežo pod nadzorom Evropske komisije. To je predlog spremembe gospoda Kosarja, ki je predvideva neko podatkovno bazo, kun želi tu imeti predstavnika generalnega direktorata za konkurenčnost. Potem Flastu in Danton imata različne predloge sprememb v zvezi s to mrežo regulatorjev. Ta mreža naj bi eh, potem nastopila v primeru problemov in sicer problemov v mednarodnem eh, okviru. Potem Kačan in Fidanca predlagata, da naj bi bila večja vloga komisije pri mednarodnih eh, eh prometnih storitvah. Potem pa imamo Eh, tudi take predloge, ki zahtevajo nekega evropskega regulatorja, to lahko tudi podprem, kajti to sem tudi jaz prvotno načrtovala. Eh, drugi predlogi sprememb eh, želijo okrepiti vlogo regulatorjev pri določanju prog v mednarodnem prometu, vendar tu zavračajo hkrati možnost regulatorja, da bi nastopali kot opozovalci eh, na sestankih. Eh, torej, tukaj imamo različna mnenja glede kompetenc nacionalnih regulatorjev in eh, kompet glede kompetenc komisije. Torej, predložila bom besedilo, ki bo uh, zahtevalo okrepljeno vlogo regulatorja, mrežo regulatorjev in okrepljeno sodelovanje s komisijo. Nadaljna pomembna točka se nanaša na neodvisnost upravljavcev infrastrukture. Tu se morala deloma eh, spremeniti svoje stališče zaradi tega, da bi omogočila politični dogovor, kajti menim, da je zelo pomembno, da damo tudi neko politično sporočilo na tem področju. Eh, odbor za promet eh, naj bi ta prej, projekt sprejel z veliko večino in tu želim spremeniti marsikaj, kar se nanaša na infrastrukturo. Tu gre za večjo uh, preglednost tudi pri ločitvi upravljanja infrastrukture in prevoznih storitev, potem eh, večjo pred, eh, preglednost tudi pri financiranju in podobno. Zelo pomembno je torej, lo, da ločimo računovodstvo eh, upravljanja infrastrukture in prevoznih storitev. Moramo se vprašati tudi, kaj je z raznimi holdingi in podobno. Torej, tukaj imamo dve skupini eh, predlogov sprememb. Eni želijo pač ločene račune, drugi pa želijo eh, manjšo ločitev teh dveh področji. Torej, pri tistih, ki želijo močnejšo ločitev, imamo celo prepoved navskrižnega subvencioniranja znotraj enega podjetja, potem pa imamo predlog eh, finance, kjer se zahteva preglednost tudi za posamezne upravljavce. Famoza je želel prepoved premeščanja menedžerjev, uh, infrastrukture v druge obrate, v druga podjetja za kar tri leta. Potem pa imamo tudi predlog eh, spremembe, ki omili prepoved pri eh, storitvah v javnem interesu. Potem pa imamo še eh, predlog spremembe, ki zahteva večjo konkurenčnost, več investicij in potem pa še tretja stvar, to je financiranje železniškega prometa člen 8 in 9. V zvezi s tem imamo zelo veliko predlogov sprememb. Lahko podprem tiste, ki eh, sta ju predložila sile in grož. Države članice morajo tudi poskrbeti za ustrezno financiranje infrastrukture. In potem pa imamo predloge sprememb, kjer želijo večje posvetovanje sindikati in regionalnimi organi. Gre za nezavezujoče mnenje v zvezi z poslovnim načrtom. Nekateri drugi bi se želeli tukaj to nekoliko ošibiti. Potem pa še kar se tiče trga, številni predlogi sprememb za strani poslancev. Nisem proti temu, da se odpira trg, ampak bi vendarle podprla tu splošno stališče članov odbora, namreč da moramo eh, proučiti, kako bo šlo to v to prenovljeno besedilo. Torej, tu je kar nekaj predlogov sprememb, tudi v zvezi s tem strani gospoda Tremoze, finance Kančana, ki zahtevajo odprtje eh, eh trga, nacionalnih trgov za potniški promet. Gospod finance, gospod Kančan tukaj zahtevata odprtje trga in omogočanje recipročnih Eh, zahtev oziroma obveznosti v zvezi s tem področjem. Potem so tu še nekatera druga mnenja, eh, s katerimi se skuša zagotoviti, da se izločijo javne storitve, kadar je to potrebno in tako naprej. Naslednja velika skupina predlogov sprememb zadeva bistvene storitve, gre za 13. člen in tu so nekatere predloge sprememb, recimo, v zvezi s 13. členom, torej tudi tu številni predlogi sprememb, odstavek 1 recimo, v zvezi z osnovnimi storitvami. Tu naj bi brisali nekatere pododstavke, ki zahtevajo določeno mero razvezanih storitev tukaj na področju železniške panoge, potem z nekateri želijo bolj mehke eh, zahteve, kar se tiče eh, transparentnosti in tako naprej. Torej, tudi tu so številni predlogi sprememb, ki, smo, ki sem jih dobila strani gospoda Tremoze v zvezi s četrtim pododstavkom, ki želi eh, da lahko regulator uh, oblikuje alternativne možnosti oziroma rešitve, če se ni možno odzvati na vse zahteve, potem so to zahteve zelenih, da se briše referenca uh, na regulatorja, ko gre za reševanje konfliktov. Potem je tu veliko število predlogov sprememb, kot že rečeno, v zvezi s tem, ampak potem še nekateri drugi, ki jih nisem postavila v teh glavnih pet skupin predlogov. So pa ravno tako pomembni, recimo nadzorovanje, spremljanje eh, pristojnosti komisije, eh, potem so tu nekateri predlogi sprememb v zvezi z širitvijo postopka posvetovanj na eh, sindikate, uporabniške organizacije, parlament in tako naprej potem se govori o socialnih pravicah in podobno, pa, pa o, o stroških od 29. do 37. člena. Tu se zahteva brisanje eh, nadzora oziroma spremljanja strani regulatorja. Recimo predloga spremenja 501, 504, ali pa nekatere zahteve, ki zahtevajo eh, močnejšo vlogo eh, regulatorja pri tem, na tem področju. Zeleni si želijo tukaj nekatere obvezne, eh, obvezna določila v zvezi z hrupom. Ampak te stvari morajo biti neutralne stališča stroškov Namreč govori se o tem, da bi eh, pri usporejanju torej tega področja z prometom, z eh, tvornim prometom na cesti, da bi tukaj primerjali z, tist, z tistimi predpisi, pri vsem tem se torej upošteva pristop enotnega trga. Kar pa je prav tako pomembno, je opredelitev infrastrukture. Namreč v prilogi ena imamo to in potem celoten sklop eh, predlogov spremenjenih v zvezi z delegiranimi akti. Torej, ne smemo se zgolj eh, eh, odzivati na to, v zvezi z delegiranimi akti, ne smemo reči le da ali ne, smo za, smo proti, ampak je treba ugotoviti, kakšno vsebino bi lahko posamezni delegirani akti pokrivali. Torej, delegirani, ne pa izvedbeni akti. Prav tako se je tu treba izogniti eh, oblikovanju konfliktnih situacij zaradi delegiranih, na račun delegiranih aktov. Seveda bomo tu skušali doseči konsens z poročevalci. Te stvari naj bi bile izpeljane v juliju, ampak so bile zdaj predstavljene in zdaj se bom še sestala z poročevalci v senci in skušala nekoliko poglobiti stvari. Zato, ker moramo poslati to sporočilo, namreč eh, železniš, v zvezi z železniškim omrežjem. Gre za to, da potrebujemo tudi pomemben, dober signal, pozitiven signal za komisijo. Seveda pa si, si bomo te predloge spremem pogledali in se o tem še ukvarjali. Hvala lepa. Predvidevam, da bomo razpravljali o tem še avgusta in bi morda takrat lahko že nekoliko se pogovorili o kompromisnih predlogih sprememb, ne pa o posamičnih predlogih. Mislim, da je to 30. ali 31. avgusta in skušali bi takrat imeti kompromisne predloge in kot ste povedali, bi potem se oktobra pogovarjali o tem na odboru, na plenarnem zasedanju pa novembra. Glede na to zamik, eh, eh, bomo torej skušali to narediti v zvezi z eh, tem, kar je bilo povedano. Imam kar nekaj govornikov, šest minut bodo imeli na voljo poročevalci v senci, drugi pa štiri minute in prvi poročevalec v senci je gospod Kun. Torej šest minut poročevalci v senci, ostali pa štiri minute. imam 14-15 govornikov. Gospod Kun, izvolite. Hvala lepa predsedujoči, hvala tudi poročevalki, da je prevzela to težaško delo. Pri tako številnih predlogih sprememb je že zelo težko postaviti nek prioritetni seznam in pokomentirati vsakega. Pomembno je, da nismo pod ne vem kakšnih časovnim pritiskom. Uh, pred devetimi leti nam nekaj takega namreč ni uspelo sprejeti in uh, tudi, um, da bi to zdaj sprejeli po hitrem postopku, je nemogoče. Pomembno je, da imamo eh, kakovostne kompromise in da si postavimo prioritete. Ena izmed teh prioritet je, da v vsaki državi članici uh, ustanovimo nek uh, um, upravljavce in regulatorje, ki bojo imeli eh, svoj proračun, svoje eh, zaposlene, ki bojo neodvisni in kompetentni, kompetentni za vsa konkurenčna vprašanja. Odločitev glede dostopa do mreže je pri tem najpomembnejša in v večkrat smo to že slišali. Potrebujemo tudi um, visoko konkurenčnost, kar se tiče uh, uporabe železniške infrastrukture, uh, hkrati pa tudi, kar se tiče uh, cen elektrike za prevoze in tako naprej. In ti stroški um, in seznami stroškov morajo seveda že obstajati. To regulativno telo mora imeti dostop do vseh informacij, ki so relevantne za konkurenčnost. Potem pa smo še pri odločilnem vprašanju financiranja in učinkovitosti. Posamezne države članice za svojimi um, železniškimi infrastrukturami, uh, za svojimi menedžerji. Um, pet let uh, je bil predlog komisije, sedem let uh, predlog kompromisa tukaj moramo priti do neke skupne odločitve glede financiranja in da bo in v, um, dovolj investicijskih sredstev strani članic tudi zagotovljenih za to, da bo ta infrastruktura um, učinkovita in da bo možna interoperabilnost. Kmalo bom se dotaknil tudi upravljavcev in prevoznih storitev kaj ti, če mora nekdo zjutraj, zgodaj zjutraj, v, na hitro iz recimo Varšave v Berlin um, ali v Pariz in ne bo imel možnosti v recimo samem mestu Pariz ali v samem eh, Berlinu dobil um, storitev, ki jih potrebuje za zdrževanje, za um, um, svojo pot, potem to ne bo delovalo. Vsekakor moramo tudi tukaj skleniti kompromis. Še nekaj glede um, infrastrukturnih menedžerjev. Hvaležen sem poročevalki, da je člena 6 in 7, ki jo je najprej izbrisala, ponovno vključila v besedilo, zato da bomo imeli možnost upoštevati oba modela, e, tako integriranega kot ločevalnega. Sisteme, ki že delujejo, modeli, ki so že spostavljeni, namreč nočemo izničiti. Meni zagotovo ni do tega, pa tudi eh, številnim kolegom iz politične skupine EPP, da bi eh, kriteriji, eh, kriterije oblikovali tako, da integralni model, ki deluje, da bo na koncu uničen potrebujemo neko um, rdečo nit, potrebujemo garancijo za to, da bomo lahko zamenjali tisto, kar ne bo delovalo. Um, in da se ne bo vse skupaj porušilo, če bomo zategnili vajeti. Imam pa še vprašanje za komisijo, če je tako, da bi naj 2012 podala predlog, kar se tiče um, povezave oziroma ra razvezanosti, potem bo ta, bojo te razmere precej neprijetne, kajti trenutno smo eh, pri številnih stvarih še v postopku, nimamo še jasnih informacij o tem, kakšne bo naše stališče. In zagotovo je odločilno vprašanje, kako bi radi delali v prihodnosti, ne pa da bi kot parlament eh, bili potisnjeni v eh, neko meglo na področje, kjer se sploh ne bomo znašli, morali sprejemati odločitve o strukturnem menedžmentu, ki ima vrednost več 100 milijard evrov, eh, se veste, kar se tiče signalizacije, tunelov, mostov, ki jih je treba vzdrževati, eh, ki jih je potrebno tudi izgrajevati in eh, sprejemali odločitve, ki pa jih bo komisija skupaj z državami članicami potem zavrnila ali pa speljala v, drugo, v drugačno smer. Nujno se mi zdi, da se tudi svet v bližnji prihodnosti jasno pozicionira. In zato se mi zdi, da je to naše skupno delovno področje, tako da upam na tudi prihodnje eh, uspešno sodelovanje in na kakovostne kompromise. Hvala lepa. Gospod Tremoza. Spoštovani kolegi, dober dan. Še enkrat najprej me, naj se razveselim tega, da je bilo glasovanje predstavljeno. Tako bomo imeli zdaj nekaj več časa, da proučimo predloge sprememb. Glede na britanske izkušnje bo to pomembno. Glede na to, da je glavno, glavna zadeva za nas, za Alde, je odprtost trga, je za nas bistvena prioriteta regulativni svežen na vseh ravnih. In tu sem vesel številnih predlogov sprememb kolegov, ki so se osredotočili na učinkovitost eh, močnih in eh, eh, neodvisnih nacionalnih regulatorjev. Kar se tega tiče, bi povedal naslednje moji predlogi sprememb zahtevajo povsem neodvisna re regulativna telesa oziroma organe z ustreznimi viri, človeškimi viri in viri. 186. predlog spremembe, torej 586, 586 zahteva ustrezno raven zaposlenih, ki morajo biti povezani s tem, kar zahteva trg. Regulativna telesa bodo morala obravnavati tudi vse pritožbe, pročiti, kako je z konflikti oziroma z spori in se ustrezno odzvati. Prav tako eh, prosim za podporo regulativnega urada Evropske komisije. Potem imamo tu predlog spremembe 591 v zvezi z postopki gospa Bilbao in sam prihajava iz eh, regij, kjer imamo zelo močne eh, parlamente z močnimi fiskalnimi in, in zakonodajnimi eh, kompetencami in zaradi tega govoriva tu ne o nacionalnih, pač pa o pristojnih parlamentih. Potem, kar se tiče regulativnih teles in njihovih odločitev, tu imamo predlog spremembe 601. Pred časom sem predlagal, ampak zdaj je bolj realističen predlog gospoda Kramerja, eh, ki govori o 20 delovnih dnevih, zato bi se mu tu pridružil, pridružil pri tej točki. 421. predlog spremembe tu predlagam, da regulativna telesa se v povezavi, deluje v povezavi z vsemi deležniki in spreme ustrezne odločitve, potem pa v predlogu spremembe 619 predlagam, da se regulativna telesa morajo sestati oziroma posvetati vsaj dvakrat na leto z uh, ustreznimi ponudniki storitev za potniški in tovorni promet, zato da upoštevajo njihove zahteve. Kar se tiče krepitve uloge Evropske komisije, naslednje. 617. predlog spremembe govori o tem, da se uh, Evropska komisija pokliče v primeru čezmejnih sporov Potem pa 625. predlog spremembe, kjer predlagam, da nacionalni regulativni organi, izme, da si izmenjujejo informacije o načeljih delovanja in o praksah eh, po svojih državah. Prav tako mora komisija zagotoviti aktivno sodelovanje med regulativnimi organi. Kar se tiče evropskega regulatorja, predlagam, da konec leta 2012 komisija predloži zakonodajni predlog v zvezi s tem, vem, da številni kolegi, gospod Rike in tako naprej, gospod Groš, predlagajo čas petih let, ampak tu govorimo o, govorim o prenovi te direktive, torej regulativna telesa že delujejo, zato tu ne smemo izgubljati časa. Tako vsaj menim. Kar pa se tiče razvezave uh, in pa razprave o razvezavi, torej uh, upravljavci infrastrukture in storitve morajo, tu mora biti zagotovljena ločitev in delitev in javna sredstva za eno področje ne se ne smejo pretakati v drugo, na drugo področje. V zvezi s predlogi sprememb 654 in 55 pa imam tu pa imam tu neko omejitev, tu eh, ne želim, da bi se sistemi, eh, ki dobro in do, bolje delujejo, eh, da bi se to rušilo, zato bi predlagal, da komisija nadalje prouči trg in da prouči, kakšne so organizacijske strukture in da bi bolje videli, kaj je dobro, kaj je pozitivno, kaj pa ne, kaj govori v prid in kaj proti drugačnim rešitvam. V zvezi z empiričnimi študijami bom težko podprl, vse predloge sprememb, ki zahtevajo popolno ločitev med upravljavci infrastrukture in uh, železniškimi podjetji. In pa končno, kar se tiče odprtja domačih trgov, sem predlagal nekaj predlogov sprememb, nekaj sprememb v zvezi z odprtjem domačih, pri čemer pa je treba izločiti uh, obveznosti stališča javnih storitev. In pa končno, v predlogu sprememb 646 predlagam, da države članice izvajajo začno izvajati predpise 12, v 12 mesecih po začetku veljavnosti. Prej je bil predlog 18 mesecev, Španija je zahtevala 5 let, to je zame povsem nespremljivo. In končno, res končno. Upam, upam, da bodo tudi korelacijske tabele vključene v besedilo. Tu, nove let, zinjo, ne, ne, njemu otvara tu. Gospod Zile. Hvala lepa poročevalcu. Vemo, da so zdaj stvari nekoliko, poročevalki vemo, da so zdaj stvari, zdaj, zdaj stvari nekoliko zamaknjene, ampak zagotovo, da dobro napredovale. Pravzaprav je to korak nazaj od tistega, o čemer smo se že strinjali. Mi bi si želeli bolj ambicioznih možnosti. Treba je seveda ustrezne kompromise najti v odboru in potem na plenarnem zasedanju in zaradi tega bi rekel, z, torej, zato bom zdaj povedal nekaj stvari, ki bi bile sicer drugačne, če bi ne prišlo do tega zamika. Torej, Nacionalni regulatori, eh, to je in njihovo sodelovanje, sodelovanje med nacionalnimi regulatorji je treba podpreti in večina komentarjev je šla v to smer, tudi sam bi to podprl. Seveda bo to verjetno predmet kompromisnih predlogov. Kar se tiče splošnih storitev in pa možnosti, ki jih lahko železniška podjetja tu izkoristijo, bi rekel naslednje. v primerjih, ko prihaja do razveze storitev, razvezave storitev, ko je to predvideno, bi morali razmišljati o tem, kaj se dogaja na področju letalskega prometa. V Nemčiji, na primer, so uh, s, uh, torej Lufthansine službe servisirajo tudi druge. Eh, letalske družbe na tleh in to je nekaj, kar lahko postavimo kot možnost tudi na področju železniškega prometa. Torej v zračnem prometu to deluje. Potem še nekatere druge zadeve, ki morda niso tako bistvene za nekatere države članice, za baltske države pa so. Namreč vse možnosti v zvezi z 31. Eh, in 32. Eh, odstavkom oziroma v zvezi z dostopom do infrastrukture in v zvezi z omejitvami tam bi tu predlagal, da najdemo nek dober kompromis med mojimi predlogi sprememb in predlogi gospoda Balčitisa. Kajti Tu imamo neko dobro razmerje med potniki in tovorom in tovor je za nas zelo pomemben, kajti imamo uh, na mejah Rusijo, v katero, ki jo moramo servisirati. Tu bi postavil torej omejitve na podlagi dveh standardov, dveh meril. Prvič, no, treba je seveda pokriti stroške, to je jasno. Eh, tržna cena mora biti postavljena, vendar pa ne sme biti nižja od stroškov. Druga pomembna zadeva tukaj pa so jamstva in pa varovanje oziroma varnost oziroma možnost, da se za zavaruje tovor. Vidimo, da obstajajo nekatera manjša podjetja, ki prihajajo iz monopolnih okolij, iz nekdanjih monopolov, in lahko ponujajo, neka, eh, zagotovijo nekatere, nekatera jamstva in tu je tudi en predlog spremembe 2.1.2 in 4.8.4. Tu imam kar nekaj zamisli o kompromisnih eh, strategijah. Morda se motim, ampak mislim, da bi bilo dobro, da gremo, da skušamo doseči kompromis recimo v zvezi s tistimi stvarmi, ki niso bistvene, potem pa bi na koncu se odločili glede ključnih zadev. Kajti možno je, da bomo prišli do kompromisov, lažje prišli do kompromisov v zvezi z manj pomembnimi rečmi, zato da nam ne, bo, ne bomo izgubljali časa v zvezi z uh, bolj pomembnimi zadevami. Zahvaljujem se priporočevalki za poročilo, gospod eh, Kramer, torej še enkrat. Um, sem pa doživel že boljše. Nekoč so nam že obljubljali kompromis, mi ga poslali, um, ampak do sedaj še ni prišlo do kompromisne rešitve. In tudi ta današnja razprava se vrti nekoliko v krogu. Zdaj imamo že tri, tretjič to razpravo. Vsi govorimo o tem, da so pomembni regulatori, da je pomembna transparentnost in da uh, morajo biti prevozne storitve dostopne vsem. Vse te tri stvari so, iz, uh, so pomembne, uh, glede razvezave pa imamo različna stališča. Sprašujem se, zakaj je ta časovni pritisk tako prisoten in zakaj pravzaprav gre. Ko smo takrat uh, sestavljali uh, te, ta besedila, smo rekli, da mreže uh, um, v Evropi niso odprte. E, 2007 smo zahtevali odprtje mrež na torej železniškega območja in še vedno se to ni zgodilo. Vemo eno, da je trenutno pritisk zelo velik. Komisija je devet let spala, zdaj pa naenkrat izvaja tako velik pritisk na nas. Zanima me, zakaj? Očitno je to povezano z. Uh, s tem zatožbami pred eh, Evropskim sodiščem. Morda se bojijo, da bo Evropsko sodišče ne bo odločilo v prid komisiji in želijo, želijo sedaj nekaj stvari spremeniti, eh, izvajo pritisk, da bi sodniki odločili v njihov prid. To zagotovo ni naša naloga. Sodišče bo odločilo na podlagi zakonodaje iz leta 2001. In ali gre za nemško, za francosko ali za špansko zakonodajo oziroma model. Pomembno je, da se deluje z um, zakonodajo iz leta 2001. Jaz ne morem o tem odločati, jaz nisem pravnik, zato imamo Evropsko sodišče in Evropska komisija je tudi napovedala, da če bo odločitev padla, se bomo potem odločali oziroma trudili v um, v luči te odločitve, da bomo dosegli enotno evropsko železniško območje. To je pomembno. In ta kompromis, ki je potem prišel, je pravzaprav izjava komisije iz leta 2006, ki je bila veliko bolj zaostrena kot tista iz leta 2001. Leta 2001 smo morda naredili napako pri našem predlogu in zdaj bo mogoče odločitev sodišča zaradi tega mm, negativna. Ampak če je to tako, zakaj komisija ni zadev spremenila že v svojem poročilu. Oni so konec koncev edini, ki lahko kaj dosežejo. To ni svet, to je le komisija. In komisija se sploh ne izreka glede razvezave, recimo. Ampak eh, zdi se mi, da je v komisiji nekako prisoten boj dveh različnih linij. Uh, Eni pravijo, da to sploh ni eh, pomembna točka, drugi pravijo, da je to bistvena točka in potem se o tem prepirajo. In zato nikamor ne pridemo in nekako poskušajo tu skozi parlament, torej po ovinku, eh, priti do cilja, ki ga želijo doseči. In eh, torej vplivati na to, da se Evropsko sodišče odloči pozitivno. Ampak mislim, da to ni naša naloga, to morajo odločiti neodvisni sodniki. Razprava ki med nami poteka, torej glede razrez, razvezave ali ne, to za javne uh, mreže sploh ni pomembno. Imamo zelo uh, strogo razvezavo v Španiji, recimo. Um, skratka, mislim, da imamo zdaj trenutno prvi vlak, ki spelje dejansko eh, preko francosko-španske meje. Uh, Um, imamo tudi druga področja, kjer so te mreže popolnoma odprte, ampak potrebujemo um, neodvisne in stroge regulatorje, ki v kratkem času odločijo, kje bo trg odprt, eh, kje bo mreža odprta. Tukaj se kompromisi najbolje sklepajo sproti. Mislim, da je to odločilna točka, torej da regulatori reagirajo hitro in da eh, te odločitve ne veljajo, eh, da te odločitve veljajo ehm, torej nasplošno, ne pa za vsak primer eh, posebej. Vemo, da ima Nemčija določen časovni rok za te odločitve, Italija drugačen rok, včasih traja to nekaj tednov, nekaj mesecev, nekaj let, včasih upravljatelj med tem že propade. To ne gre. Za mene je regulator tisti, ki je strok, ki je neodvisen in ki se lahko v zelo kratkem času odloča glede pogojev. Eh, poleg tega zahtevamo tudi transparenco. Kun je to že predstavil, eh, glede na to, kar ste povedali, bi morali pravzaprav omakniti svoj predlog sprememb, ampak eh, kakorkoli že, to se mi zdi zelo pomembno, torej transparenca in pa. In pa um, dostopnost do storitev. In gospa Zrakjani, tukaj nismo rekli, da moramo oslabiti regulatorja, temveč, če bi prišlo do sporov, recimo, če bi um, nemška zeležnica rekla, da recimo nima prostora, če bi nekdo drug želel uporabiti njihove delavnice, eh, bi moral eh, regulator reči ne, morate to sprejeti. Skratka, potrebujemo strogega regulatorja, ki ne bo padal na neke eh, leve izgovore. To je torej odločilna točka, ki sem jo želel poudariti in če bomo torej dosegli kompromis pri vseh treh točkah, potem bomo lahko močni v tem kompromisu in bomo tudi kaj dosegli. Ne glede um, na to, kakšne bojo zahteve komisije. Ja, hvala lepa, gospa Vil se torej na vrsti. Jaz bi omenila štiri točke, ki, so, ki se mi zdijo pomembne. Najprej predlog um, 206, kar se tiče storitev. Tukaj želim izbrisati Eh, predlog 22, torej, da so storitve osnovni pogoj za varen um, transport in da jih ne smemo izvzeti uh, iz ure, ureditev posameznih um, železniških podjetij. S tem bi namreč zmanjšali oziroma pod vprašaj postavili uh, učinkovitost integriranih uh, Eh, železniških podjetij. Samo taka podjetja lahko delujejo v eh, imenu in v interesu javnosti, z vidika zaposlenih na železnicah, pa je prav tako pomembna eh, kakovostna izgraditev kakovostnih železniških podjetij. Ločevanje podjetij, infrastrukture in upravljanja pri uh, nemškem primeru bi to imelo um, zelo negativne posledice za zaposlene, za samega upravljavca in tudi z vidika ekološke politike. V času podnebnih sprememb in um, sprememb pri pridobivanju energije, potem je tukaj železniško območje, železniška eh, promet najbolj um, najboljša izbira. Nemčija bi z eh, neopoštevanjem tega izgubila um, eno izmed eh, najmočnejših možnosti um, prednosti eh, železniškega prometa. Potem smo pri 701. Tudi tukaj bi radi poudarili, da je pravilo, eh, pravica do. Um, pravica do Pravica do stavke, um, osnovna pravica delavcev, zapisana je tudi oziroma izpeljana je iz uh, deklaracije osnovnih človekovih pravic in tako je pravica do stavke res osnovna pravica eh, in je vključena tudi v večino ustav držav članic. Evropska eh, komisija tu nima nobenih kompetenc. Veliko držav članic, recimo eh, Avstrija, ima to vključeno torej tudi v ustavne pravice državljanov. Skratka, tukaj bi želeli črtanje zapisanega. Kar se tiče 252. predloga eh, sprememb, kar se tiče delegiranih aktov. Tudi tu zahtevamo eh, brisanje 65. Ehm, 65. Eh, uvodne izjave. Sebina je veliko preširoko zastavljena, tukaj se prenašajo kompetence na komisijo, ki jih ne sme dobiti in ne odraža um, dejanskega uh, stanja in uh, sproža tudi vprašljive uh, vprašanja na področju demokracije in odločevanja držav članic. Osnovne odločitve politike na področju železnic bi naj vključevale povezovanje parlamentov in sveta. Pa še nekaj glede razvezave. glede tega, kar je povedala gospa Sarakjan in drugi, eh, bi eh, se želela izraziti v zvezi z predlogom kompromisa. To bo konec eh, socialno integriranih podjetij, železniških podjetij, ki pa so zelo nujna. Z obema socialnima partnerjema, torej tudi z nemškimi železnicami, to torej zavračamo. Hvala lepa. Hvala lepa. Bi pa rekel, da gre tu bolj za evropske železnice, ne za Deutsche Bahn. No, pojdimo naprej. Gremo na druge poslance, ki imajo na voljo 4 minute. Gospod Groš, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalki za trdo delo, ki ga je doslej opravila in ji želimo veliko poguma tudi v prihodnje. Eh, upam, da ne bo vsak unašal eh, stališč glede svojih nacionalnih železniških podjetij v te predloge sprememb, potem ne bomo nikamor prišli. Upam, da bomo uspeli eh, izpostaviti splošen evropski pogled glede železnic. Seveda pa tisto, kar je najboljše doma, ni najboljše za Evropo na splošno. Pred desetimi leti smo želeli boljšo infrastrukturo za boljšo železniško povezanost. Želeli smo korektne cene, dobro izobraževanje, medsebojno priznavanje izobrazbe, eh, nismo hoteli nizkih plač, želeli smo um, zadovoljne zaposlene na tem področju in danes se lahko vprašamo, kako smo to dosegli. To je zame bistveno vprašanje, ki si ga moramo zastaviti. Teh ciljev namreč nismo dosegli. Dosegli pa jih nismo zato, ker je bilo to, kar smo mi predlagali, um, enostavno v državah članicah zavrnjeno oziroma niso tega spoštovali. In zdaj spet slišimo v državah članicah, da če bodo delali to, kar zahteva Evropska unija, potem bomo imeli eh, manj zaposlenih, manj kakovostne zaposlene, ampak to se dogaja že zdaj. Tako da tukaj v parlamentu bi morali najprej poudariti, da postane železnica učinkovita, da se v njo investira in da tam ohranjamo delovna mesta. Kdor na to gleda iz čisto svojega nacionalnega vidika, pa je v nasprotju z vsem tem. Svojim ministrom moramo reči, da v tem trenutku železnici ne dajajo sploh priložnosti, da se dobro, kakovostno razvija. Če bi dali železnici priložnost, potem ne bi imeli teh 6000 različnih pravil že na samih nacionalnih ravneh, ampak bi imeli notno agencijo, ki bi ji dali nalogo, da tista država, eh, ki hoče obdržati svoje Eh, pravila, eh, mora dokazati, da so ta pravila dobra za vse in pomembna za vse. Kaj lahko storimo na drugih področjih? Vsekakor lahko poskrbimo za to, da bodo upravljavci infrastrukture ne le dobro, korektno financirani, ampak da bojo eh, podajali pogoje, ki bodo enaki za vse in k temu zagotovo spada transparentnost. Kdor transparentnost zagotavlja, ga tudi ni treba skrbeti, kdo to eh, preverja. In zato res eh, potrebujemo močnega regulatorja, ne pa nekoga, ki ga bomo potem plačevali za to, da bo preverjal zadeve. Eh, če to ne deluje pri nogometnih pravilih, potem ne more delovati tudi na področju železnic. Vkolikor um, imamo sredstva za to, ja, se vem, v Italiji je to drugače, Torej, ko gre za storitve, nas prav tako naj ne, ne bi smelo skrbeti, če zahtevamo transparentnost, kar se tiče javnih eh, storitev, kar se tiče porabe sredstev ali se ta sredstva torej trošijo za to, da se izboljša infrastruktura ali da se, ne vem, izboljšajo storitve na drugih konkurenčnih področjih. Če bomo eh, ta vprašanja transparentnosti, učinkovitosti in kontrole eh, dolgoročno pravilno odgovorili, potem bomo delovali v dobro železnice in bomo tudi našli tak model, eh, ki je v vsakem pogledu upravičen. Še zdaj zagovarjam stališče, da ne more nobena država um, zagovarjati tega, da storitve vključujejo tudi infrastrukturo in da poleg tega odločajo še o tem, kdo lahko to infrastrukturo uporablja in pod katerimi pogoji. Zagotovo je tu potrebno priti do razvezave, na kakšen način o tem pa bomo še razpravljali. Vsekakor moramo v sistemu zagotoviti vse možnosti, da bo e, trg, železniški trg deloval. Gospod Elkadravi, prosim, štiri minute. Ja, zagotovo je to zapletena tema in veliko dela za naslednje štiri mesece. Zagotovo moramo narediti nekaj, da bomo končno lahko eh, rekli, da je železniški promet učinkovitejši, eh, tudi, da bo tudi bolj prijazen do delojemalcev na tem področju. Če zdaj recimo govorimo o regulatorju in o um, večji moči za regulatorja, ki bo imel kompetenco, da vpliva na te stvari, potem bi morali razmisliti, če ne bi naredili še koraka naprej. Um, mreženje je vsekakor nujno. Seveda moramo vzeti v obdelavo tudi določene vidike delovanja trga v posameznih državah članicah zdaj mogoče bi lahko um, uvedli splošnega evropskega regulatorja. Potem pa, kar se tiče, kar se tiče financiranja infrastrukture, kako bi ga lahko najbolje dosegli uspešno financiranje. Vsekakor je pomemben natančen načrt, tukaj se strinjam za poročevalko. Pa še nekaj drugih vidikov, ki se mi zdijo pomembnih katere stroške eh, lahko zaračunamo, na kak način jih lahko zaračunamo. Pa še nekaj. Morda bomo morali še podrobneje govoriti o tem, ampak dejstvo je, da so tarife po različnih držav članicah zelo različne, torej tarife za eh, uporabo Eh, infrastrukture. Ne vem, eh, če ima to kak poseben razlog, mogoče potrebujemo posebne um, kriterije za zaračunavanje um, teh storitev. Uh, potem pa se je poračevalka um, poskuš, potrudila poiskati nek kompromis med popolno razvezavo in med uh, drugimi mnenji, ki poskušajo vseeno doseči neke vrste integracijo. Uh, zdaj, kaj tu določiti, kaj je pomembno, kaj ni pomembno, um, predvsem tudi pri storitvah. Zagotovo si vsi želimo, da um, infrastrukturni menedžeri delujejo neodvisno, da imajo vsi enaka izhodišča za svoje storitve. O tem moramo še govoriti. Zadnja točka. Liberalizacija um, nacionalnega potniškega prometa pred nekaj leti, ko smo sprejeli tretji um, železniški paket, smo se z, z drugimi institucijami strinjali, da bomo leta 2012 ponovno odprli to razpravo in da bo komisija podala predlog. Zdaj, um, to moramo zagotovo reči, da gre za občutljivo točko, ki bo vplivala na številne države članice, Eh, in ne smemo vsega metati v isti koš. Gospa Durand, hvala gospod predsednik. Hvala poročevalki za povzetek, ki ga je naredila, ampak eh, šlo je predvsem za povzetek različnih predlogov sprememb, nikakor pa nisem tu opazila, saj ne za zdaj, neke usmeritve, v katero naj bi šla poročevalka. To pa je za nas zelo pomembno, za nas kot eh, parlamentarni odbor je to pomembno, kaj ti vedeti moramo, kako bodo stvari potekale. Kot je povedal gospod Groš, eh, ne smemo računati na svet. Eh, tam bo seveda vsak zagovarjal svoj del dvorišča. Torej, tri točke bi tukaj omenila, ki se dopolnjujejo, kot je povedal gospod Kramer. V zvezi z vprašanjem ločitve med eh, upravljavci in prevoznimi storitvami, tu razumemo, kaj se dogaja eh, v komisiji, njim se zdi morda eh, nepotrebno, da pride do te resne ločitve oziroma da pride tudi do dodatne ločitve, ki bo, ne, ki bo več kot organizacijska. Drugič, seveda več transparentnosti zagotovo, tako pri organiziranosti kot pri različnih uh, Eh, eh, eh, posamičnih udeležencih, več učinkovitosti, seveda je pa treba stvari organizirati na nacionalni ravni, tam to najbolje poteka, v, primeru, v večini primerov je to tako ali tako urejeno na nacionalni ravni, potrebna pa je neka arbitraža na evropski ravni. Se pa ne strinjam s tem, da če zdaj pošteno brcnemo tule v mravlišče, da se bodo potem stvari postavili na, pro, na svoje pravo mesto. Ne mislim, da smo tu v nevarnosti. Potem, kar se tiče železniških storitev, zagotovo so tu nekatere zmogljivosti, ki jih je treba še odpreti, ampak nikakor pa uh, ne smemo priti do tega, da bomo izgnali historične, torej nekdanje monopoliste, kar navrat na nos iz uh, pomembnih storitev. Torej prvič, kaj je naš glavni cilj, kakšna je naša osnovna filozofija, uh, in poleg tehničnih zadev ugotovimo, kakšna bo naša usmeritev pri tem dosjeju, ki ni le prenova, tehnična prenova, ampak gre dejansko za signal, ki ga dajemo o tem, kako bo do upoštevane specifičnosti eh, na nacionalni ravni, kako bomo pa stvari harmonizirali na evropski ravni, da ne bomo samo eh, eh, abstraktni, ampak da bomo konkretno stvari uskladili. Torej, gospa poročevalka, vem, da imate veliko predlogov sprememb, ki jih morate obravnavati, ampak želela bi si neko osnovno usmeritev, da bomo videli, kam gremo kam gre ta parlamentarni odbor oziroma parlament v celoti nasproti svetu, ki bo zagotovo zelo odvisen od nacionalnih sistemov in pa seveda nasproti komisiji, ki ne more tu delati neke eh, selekcije. Mi smo tisti, ki se moramo ukvarjati s tem, eh, torej ne le za tehničnim aspektom, ampak z neko osnovno usmeritvijo našega stališča. Hvala. No, naj povem, da že imamo kar nekaj kompromisnih predlogov sprememb. Ljudje so že, nekateri so že o tem govorili. No, Michael, eh, poglej, kako je za komunikacijo v tvoji lastni skupini, pa boš videl, zakaj gre. Imamo kompromisne predloge sprememb. Eh, zdaj pa napadamo tole na hitro poročevalko za temi 700 in toliko predlogi sprememb. Kam nas to vozi, vodi? To je težko. Mislim, da ste, nekoliko, eh, da ste tu nekoliko prenapeti spremljamo to, kar je naredila poročevalka in zagotovo se bomo potrudili, da bodo vse skupine vključene v to delo. Gospod Kančan, štiri minute. Grazie, presidente, grazie, Debora, del lavoro, ki. Hvala, uh, predsedujoči, hvala tudi Debora za delo, ki si ga opravila. Še enkrat sem dobil potrditev Eh, ja, torej, hvala še enkrat za delo, ki si ga opravila. Zagotovo je bilo to težaško delo, tudi politično obremenjeno. Eh, no, nekaj časa še imamo, ampak eh, mogoče bi si eh, vzeli čas za dodaten razmislek. Poleg tega, kar govori svet, kajti veliko krat izhajamo iz stališča sveta um, in potem rečemo, ja, mi bi že radi, ampak svet noče. Skratka, imeti moram, en, moramo iz, m, mm, enotno stališče in sam bi tu izpostavil štiri točke. Torej, liberalizacija, razvezava, regulacija. In to, kar eh, imenujemo infrastruktura. Liberalizacija. Če ne bomo liberalizirali eh, nacionalnega in mednarodnega eh, potniškega prometa, potem lahko to takoj opustimo in si ne otežujemo težav. Skratka, skratka vse države članice morajo biti enakopravne, kar se tiče um, železniškega prometa, nacionalnega železniškega prometa. Če imamo tu neke regionalne potrebe eh, in se moramo držati uredbe iz leta 2007, ehm, kar se tiče nekih univerzalnih storitev. Ehm, kar se mene tiče, liberalizacija je zdaj izhodišče, preden bomo se lotili vsega drugega. Potem, kar se tiče leta 2012, ne razumem, zakaj je ta prehod um, potrebno izpeljati za četrtim programom. Mislim, da je že zdajšnji trenutek pravi trenutek. 12 mesecev, to se mi sicer zdi nekoliko kratko za uh, uveljavitve uh, novih pravil, lahko bi to nekoliko podaljšali, vsekakor pa um, moramo tu prisluhniti posameznim državam članicam. Kar se tiče razvezave, zagotovo moramo doseči uh, kompromis, mislim, da smo na dobri poti, um, to se mi zdi dobro, uh, poudaril pa bi, da ne samo, da moramo eh, preverjati imenovan, torej, uh, da preverjamo, kdo je odločevalec pri posameznih infrastrukturah, ampak da vidimo, kdo se sploh uspe prebiti v odbore. Um, podjetij. Kar se tiče regulacij, regulacija bi teoretično morala biti eh, vseevropska, ampak najprej se moramo dotakniti nacionalnih uh, organov, um, regulacijskih organov in jih mrežiti in jih vseevropsko mrežiti. Kar se tiče infrastrukture, poleg tirov in druge infrastrukture, moramo upoštevati tudi trase, torej same proge in pa železniške postaje, pa tudi druga um, infrastruktura, ki je potrebna za uh, dobro zagotavljanje um, kakovostnih storitev železnic. Deborino izhodišče tukaj je v določenih uh, točkah zagotovo drzno, uh, ampak ne smemo biti preveč popustljivi in ustrajati na določenih točkah, tudi kar se tiče osnovnega cilja tega dokumenta, torej liberalizacija um, železniškega um, prometa, tako potniškega kot tovornega. Hvala lepa. Ja, hvala predsedujoči, gospod uh, Lertuk. Um, je ima besedo. Torej, jaz bi želel pohvaliti poročevalko. E, težko delo je za njo in ne zdi se mi fair, da jo danes tukaj postavljamo v kot, v smislu, da ni bila dovolj kooperativna in podobno. Mislim, da moramo um, imeti razumevanje, da je to težka, emocionalna tema, veliko stališče treba združiti. Kar se tiče regulatornih organov, Prepričan sem, da smo na pravi poti, kar se tiče besedila poročevalke. E, tukaj morajo biti kompetence regulatorja jasne in stroge. Potem tako imenovane essential facilities. E, tukaj bi opozoril na to, da mora biti možno, da te storitve, tudi če jih ne, uporabljamo, da jih da ne omogočimo le leasinga, ampak tudi prodajo Mm, te osnovne infrastrukture. Kar se tiče dostopa do trga, eh, to mora biti omogočen vsem, vsem podjetjem po celi Evropi in oblikovanja različnih odborov in svetov, to je to, s čimer bi se morali ukvarjati v naslednjih tednih, torej kako bomo tukaj eh, dobili eh, rešitev, ki ne bo razbila holdingov, hkrati pa bo imela, vzpostavila jasne kriterije, eh, kar se tiče regulacije. Glede holdinških struktur, mislim, da ne bi smeli razbiti teh struktur, dokler nimamo dokazov, da ravno te strukture omejujejo konkurenčnost. Imamo države, kjer smo jasno ločili um, te zadeve in druge države, ki imajo um, številne um, holdinške strukture na področju železniškega prometa. Kot socialdemokrat in uh, predstavnik Eh, delavcev in sindikata, pa moram povdariti tudi to, da so trenutne tarife, ki jih eh, postavljajo koncerni, eh, zelo problematične in v posameznih holdingih potem dobivamo slabše pogoje, kot bi jih sicer, pa tudi kar se tiče sodelavcev na različnih področjih podjetij in sodelovanja med njimi, je to oteženo potem pa še pravica do stavke. Um, to moramo spoštovati bolj kot osnovne storitve in uh, tega seveda ne smemo um, omejiti in pozabiti. Potem pa še infrastruktura, mrežna infrastruktura, ta je deficitarna povsod po Evropi in pri naših razmislekih, ali bo tu e, prišlo do ločevanja ali ne, e, tukaj bojo pod vprašajem cene, tras, um, cene storitev, ki se bodo pognale v zrak in uh, v višine in zato bomo na koncu plačali mi, uporabniki, državljani. V času do oktobra torej moramo še res uh, priti do kakovostnih kompromisov, ki bodo zagotavljali uh, pluri, pru, pluralnost pri um, menedžerjih z infrastrukturo. Hvala lepa, zdaj pa gospod Fidanca. hvala lepa. Najprej bi izrekel podporo poročevalki pri, tem, pri tej težki nalogi. Zdaj mislim, da bomo zagotovo potrebali še nekaj tednov, da zaključimo razpravo na tem področju. Že kolega Kančan je omenil odpiranje trgov. To je zame tisto, kar ima prioriteto. Ne, um, strinjam se z gospodom Kadravijem, da bi morali eh, le čakati na inicijativo strani komisije. Dostop do infrastrukture eh, je nekaj, eh, kar moramo spodbuditi. Tukaj je potrebno odpreti trge in um, te priložnosti ne smemo zamuditi. Potrebujemo res zdravo konkurenco izboljšanje eh, storitev, ponudbo storitev, to bo samo dobro za uporabnike. Seveda se je potrebno odločiti, kako dalec bomo sli, mogoče v prvi fazi le regionalni transport, potem nacionalni transport bomo videli. Eh, kar se tiče vprašanja regulacije, slišal sem že nekaj eh, mnen, s katerimi se strinjam. Eh, potrebujemo močnejšo vlogo nacionalnih regulatorjev, potrebujemo neodvisno regulatorja z točno specifičnimi nalogami, ki jih bodo imeli in predlog poročevalke, torej spostaviti mrežo nacionalnih regulatorjev, je zagotovo korak v pravo smer, je napredek um, da bomo lažje prišli do evropskega regulatorja z nadnacionalnimi um, sposobnostmi regulacije. V, zdaj v pričakovanju te uh, srednjeročne ureditve regulacije bi morda morali spostaviti boljšo koordinacijo znotraj komisije, um, predvsem kar se tiče nacionalnih uh, regulatorjev. Uh, Eh, potem še nekaj besed k razvezavi. Tu bi morali verjetno vpeljati delno integrirani model, ki bo predvideval računovodsko ločevanje, predvsem kar se tiče osnovnih nalog in storitev, ločitev um, različnih um, pisarn, um, pa tudi recimo Eh, sektorjev znotraj podjetij, zagotavljanja tudi eh, varovanja podatkov eh, in tako naprej. Prav tako je treba izbrati trase in pogledati, kateri holdingi na tem področju že obstajajo. Potrebujemo natančnejšo definicijo tega, kaj je infrastruktura, kot je povedal že kolega Kančan. Posebej bi morali k temu zagotovo šteti še železniške postaje. Eh, ti so konec koncev bistveni. Torej, prioriteta je zagotovo odpiranje tržišča, močnejša vloga regulatorjev um, in s perspektivo na evropskega regulatorja in natančna regulacija uh, osnovnih storitev. Hvala lepa. Eh, hvala lepa. Tudi jaz bi rada poročevalki čestitela k odličnemu delu in pri vprašanju teh investicij v železničko omrežje eh, moram reči, da je če dalje manj investicij Eh, v železniško eh, omrežje, se pravi, eh, ni novih infrastruktur, ni obnavljanja pri mnogih državah članicah, tudi kakovo storitev ni ustrezna. Mi pa želimo večje število potnikov, več tovora na železnici in nov železniški svežen bi moral tudi izboljšati kakovost in varnost delovnih mest v tem sektorju in mi želimo tudi čim bolj obsežno in pregledno ureditev na tem področju. Potrebujemo tudi več konkurence, vendar ne za vsako ceno. Eh, ločevanje infrastrukture od eh, samega železniškega obrata ne sme eh, prevesti do tega, da bi trpeli delovni pogoj oziroma železniški sektor sam. Treba je seveda spoštovati pravila, vendar ne sme prihajati do nelojalne konkurence eh, in eh, tudi dostop do železniških infrastruktur ne sme imeti za posledico dejstva, žrtvo, da naprimer eh, potnik ne bi mogel kupiti vozovnice od A do B, eh, se pravi do konca svojega eh, potovanja in je pri tem upletenih več upravljavcev. Potem nadzor nad socialnimi in delovnimi pogoji mora spoštovati tudi pravila o konkurenci v Evropske uniji in tudi eh, predstavniki uporabnikov morajo se z eh, upravljavci usesti skupaj za eh, mizo in države članice morajo tudi eh, pomagati s finančnimi ukrepi pri investicijah v omrežje, se pravi države članice morajo najti ustrezna finančna sredstva in morajo zagotoviti, da bo zagotovljen nacionalni razvoj železniškega prometa, se pravi za deset let. Se pravi, tu ima mest tudi predlog spremembe, se pravi, tu bi načrtovali za obdobje desetih in ne petih let, zato da imajo tudi države članice dovolj časa, da stvari izvedejo, pa lahko torej realizirajo svoje projekte. E, to sta predloga 70 in 20. E, železniška svežnja pa ne zadošata. Prvi je namenjen državam članicam in e, mi seveda nočemo narediti koraka nazaj. Mi moramo poskrbeti za to, da bo tržni delež železnice postal večji. Hvala lepa, gospod Bilbao. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Rada bi nekoliko razložila eh, usmeritev mojih predlogov sprememb. Mislim, da je potrebno ustvariti dejansko enotno železniško območje, ki bi bilo učinkovito, trajnostno, interoperabilno, konkurenčno, hkrati pa bi ponujalo Eh, strankam boljše storitve. In zaradi tega menim, da mora priti do pravega eh, odpiranja železniškega trga v Evropi. Seveda pa to pomeni, da se danjo eh, pravno situacijo moramo podvreči določenim spremembam, pravila morajo biti pregledna in potrebno je zagotavljati tudi investicije investicije v vzdrževanje in na ta način bomo zagotavljali tudi konkurenčnost. Eh, ločevanje med železniškim podjetjem in upravljanjem infrastrukture mora biti prav tako zagotovljeno. Eh, se pravi, na eni strani imamo eh, storitve, na drugi strani pa upravljanje infrastruktur. Nadzor strani regulatorja je potreben za to, da zagotovimo ločevanje med podjetji in da ustvarimo iste izhodišne pogoje za vse udeležene. Treba je olajšati zasebne investicije, vendar to tudi pomeni, da morajo vse institucije predložiti dolgoročne projekte. Gospod Remisa je to tudi že dejal in sicer v predlogu spremembe 341 govorimo o financiranju infrastruktur s pomočjo eh, regionalnih organov. Tu je seveda treba upoštevati tudi nacionalno strategijo, se pravi, treba je tudi upoštevati v nacionalni strategiji regionalne pogoje. In tudi regije v Evropi imajo določene pristojnosti in strategije in zaradi tega je treba upoštevati tudi evropske regije. Moji predlogi sprememb si želijo krepitev eh, neke zamisli o evropskem regulatorju, ki bi bil neodvisen in učinkovit. Bolje, eh, da ga dobimo čez dve leti kot čez pet let pet let. Poleg tega bi tudi jaz rada eh, imela korelacijske tabele, kajti na ta način bi zagotovili pravno vradnost in eh, preglednost. Do sedaj nisem slišala nobenega argumenta za to, da ni eh, korelacijske tabele. Korelacijske tabele zagotavljajo pravno varnost, jasnost, eh, učinkovitost. Toliko o usmeritvah mojih predlogov spremenku. Hvala lepa, gospod. Rikej. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil poročevalki za kakovost dela. Torej, veliko eh, evropsko železniško območje je pomembno za vse teme, ne samo za področje prometa. Treba je torej nadzorovati, zagotavljati preglednost, eh, biti vključujoč in tako naprej že eh, 15 let poskušamo narediti nekaj takega, pa smo bili neuspešni. Vsi vemo, kaj je treba storiti za to, da bi imeli učinkovit železniški eh, sistem v Evropi. Treba je odpirati infrastrukture, treba je imeti neko evropsko regulativo in treba je upoštevati socialne vedike, treba je tudi upoštevati eh, obveznosti javnih storitev in podobno. Vsi to vemo. Eh, in treba je zagotoviti finance za infrastrukture in treba je seveda skrbiti za konkurenco. Eh, in zakaj torej razpravljamo eh, o vsem tem z zelo čudnimi argumenti? Manj, da stvari delujejo in ne smemo spreminjati tega, kar deluje. No, treba se vprašati, za koga stvari delujejo in zakaj in mi moramo videti, ali bomo lahko dobili neko evropsko dodatno vrednost. To je resnična tema. Ne moramo pač ustrajati na čem, ker pač to že imamo in poznamo. Naša eh, poročevalka. ne govori o političnih skupinah z ideološkega vidika, temveč v bistvu eh, vse gleda bolj z nacionalnega vidika. Eh, no, še eh, komisiji bi rad nekaj dejal. No, ko smo prvič obravnavali ta dosje, sem bil zelo razočaran nad uh, Eh, predlogi komisije, sedaj sem videl predlog sveta eh, in zato se opravičujem komisiji, kajti to, kar je storila komisija, je bilo boljše od tega, kar je predlagal svet. In eh, torej mi ne smemo dovoliti korakov nazaj. No, bela knjiga je pač seveda predmet razprave. Včasih so. Eh, na marsikaj očitali, eh, vendar tu gre pravzaprav za železnico, gre za nek skupni projekt. Eh, vendar videli smo, da ta projekt sveta ni dober. V beli knjigi mislim, da smo rekli, da gre za nekako neskončno obzorje, vendar tu vseeno moramo najti neko rešitev. Hvala lepa, gospod Bach. Bach. Eh, hvala lepa. Na samem začetku želim eh, pohvaliti prizadevanja kolegice Borčevalke. Želim še veliko uspeha. Mislim, da si je naložila sama veliko dela, ker je pač eh, presegla to, kar predlaga komisija. Dobro je, da je prišlo do te eh, Eh, predstavitve na poznejši rok, sedaj imamo več časa za obravnavo tega težkega dosjeja in mi moramo izkoristiti prihodnje mesece za razpravo o kompromisih. Na kratko nekaj točk, s katerimi se ne morem strinjati in kjer ne morem dati svojega soglasja. Jaz sem predložil tudi nekaj predlogov spremem, tu gre za unbundling, razvezavo, ločevanje. Mislim, da bi morali najprej navrati izkušnje pri različnih modelih. Seveda moramo zagotoviti odpiranje trgov, pravično konkurenco eh, in eh, preprečevati diskriminacijo. In sedaj prehajam k drugi točki in sicer gre za krepitev regulatorja. Eh, E, če se ne moremo strinjati z ločevanjem, razvezavo, moramo seveda imeti močnejšega regulatorja, ki ima dovolj kadrov z ustreznim strokovnim znanjem, vendar e, ne vem, ali res potrebujemo evropskega regulatorja. Mi moramo najprej izbrati nacionalne izkušnje in e, to, ko bomo pač imeli vse te nacionalne regulatorje. Potem pa uh, storitvene eh, ustanove, torej sklede teh predlogov tukaj eh, se ne morem strinjati, mislim, da moramo počakati, moramo počakati eh, na to, kar predlaga komisija, to bo četrti železniški svežen, ki bo eh, dejansko eh, eh, zadeval vse. Eh, Eh, javni promet, ne zgolj eh, železniški promet. Eh, pozdravljam tudi predloge sprememb o socialnih pogojih za zaposlene. Konkurenca ne sme imeti za posledico socialnega dumpinga in mi moramo nadzorovati delovne pogoje, ne da bi da ne bi pač prišli um, v kladkem v situacijo, ki smo jo imeli pred časom v eh, cestnem prometu. Tudi vsa prizadevanja na področju infrastrukture pozdravljam in tudi zavračanje delegiranih aktov, naprimer eh, tudi pač črtanje pravice dostavk. Lahko pozdravljam tudi predloge eh, sprembom ekipe, ki uh, se ukvarjajo z internalizacijo zunanih stroškov. Tu moramo imeti iste pogoje za vse, zato da bi preprečili skrivljanje konkurence. Naslednje mesece bi morali izkoristiti za to, da kompromisne predloge, ki jih imamo že sedaj, uh, pravilno ocenimo in obravnavamo. Hvala lepa, gospod Donta. Hvala lepa, gospod. Eh, predsednik Matthieu Groš je v svojem predlogu natančno povedal, kaj je bila ambicija eh, za železniško področje. Torej, eh, gradbišče se je odprlo, vendar gradbišče je posod nekoliko problematično. In sedaj pravzaprav moramo narediti bilanco tega, kaj mi lahko storimo v Evropi. Torej, mi moramo zagotoviti izboljšanje storitev, celo vrsto primerov imamo, ko se storitve nekako zmanjšujejo, umikajo. Poglejmo, kaj se dogaja med različnimi železniškimi podjetji, poglejmo si, kakšna je konkurenca med njimi. E, včasih gre za e, nekaj e, malih denarcev in e, danes, uh, eh, naprimer, uh, eh, v avtobusu transportirajo uh, um, uh, potnike iz uh, enega nacionalnega sistema v drug nacionalni sistem, ker pač ni več povezave med obema sistemoma. In katerokoli uh, odločitev bomo že sprejeli, moramo ukrepati hitro, zato da pač razrešimo sedanje probleme mi moramo dobiti eh, prevoz potnikov, ki bo eh, porabil kar eh, oziroma izpuščal čim manj CO2-ja. Tu v parlamentu se dosti krat ukvarjamo z Eh, konfliktnimi interesi. In konfliktni interesi tu na tem področju eh, blokirajo interese naših državljanov. Hvala lepa. Eh, Predem dam besedo komisije, še nekaj besed sam. Mislim, da je gospod Rike dobro poudaril, kje bodo prave bitke pri tem dosjeju prava bitka ne bo tu v parlamentu, temveč bo bitka s svetom. Eh, svet je že eh, poskušal eh, razbliniti predlog komisije, ga omiliti in mi se bomo soočili z hudo bitko, ko bomo pač uh, poskušali doseči napredek za železnico. Morda nekatere države članice eh, nočejo pravega napredka, eh, nočejo evropskega sistema in se umikajo za svoje meje. To, temu smo bili priča v preteklosti in sedaj so pravzaprav na barikadah mi moramo gledati v prihodnost in mi moramo pogledati, kaj lahko ponudimo evropskemu železniškemu sistemu. Mi se moramo spraševati, ločevati, razvezavati, da ali ne. Vendar dejstvo je, da status quo ni opcija, zastoj ni opcija. V parlamentu sem od leta 1989 eh, in Eh, napredek pri drugih vrstah prometa je bistveno večji od napredka na področju železnice. Nekaj eh, napredka je bilo, to priznam, vendar eh, ali se peljemo z hitrostjo teževeja? Ne, mislim, da ne. In mi moramo pravzaprav eh, biti prav tako hitri kot eh, na področju letalstva. Naprimer, mi moramo vedeti, kam hočemo in kako pridemo eh, do evropskega železniškega sistema. In če parlament ne bo predstavil prednostnih nalog v evropskem železniškem sistemu, potem tega prav gotovo ne bo storil svet ministrov, ker to pač v, ni v njihovem eh, izrednem interesu in zaradi tega podpiram eh, poročevalko. Seveda bodo eh, razhajanja, vendar mi potrebujemo jasno stališče v parlamentu, o tem bomo glasovali oktobra in potem bomo morali iti v to, kar uh, imenujem pravo bitko in to bo bitka z državami članicami, ki sedijo v svojih, uh, svoji trdnjavi, ki jo imenujejo svet uh, ministrov. Gospod Kasteleti za komisijo, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobar dan, sem skupaj. Neizogibno je, da omenim prejšnji teden In svet, kljub zelo konzervativnemu stališču določenih članov, je svet z veliko večino sprejel svoj eh, splošni pristop. To besedilo seveda ni eh, Idealno je rezultat eh, mini kompromisov, težke razprave, s tem komisija ni povsem zadovoljna, kajti eh, mnoge določbe eh, so bile ublažene, vendar duh predloga sveta ni v nasprotju z našimi predlogi. Torej, mi seveda želimo hiter napredek eh, in danes smo pa ugotovili, da ste se odločili eh, za odlog razprave in eh, za odlog glasovanja v odboru. Pred enim letom ste vi, predsednik, v imenu tega odbora pisali komisiji in ste izrazili razočaranje nad odlogom in tako naprej in rekli ste, da je to posledica uh, lobiranja železniške industrije. Prosim, ne, ne, ne v mojem odboru, ne v. Ne vem, eh, ali eh, komisija lahko predava eh, parlamentu o hitrosti, če smo mi morali čakati leta in leta na predlog komisije. To je bistvo. Torej, če je to bistvo vašega odgovora, bodite kratki in prejdemo na naslednjo točko dnevnega reda. No, eh, hotel sem samo povedati, da smo razočarani nad odlogom in zaradi tega bo pač eh, se vse zavleklo za dodatno eh, leto. Eh, Eh, to gre tudi v odbor ITRA in v tako kratkem času težko razložimo naše stališče. Določeni predlogi lahko še bolj razvodenijo predlog zlasti člen 14, eh, dostop do železniških storitev. Nekatere države člane pač eh, branijo svoja podjetja. Eh, komisija že razložila svoje mnenje in zaradi tega ne bi šel v detajle, kar zadeva regulatorje. Tu smo pripravljeni sprejeti določene spremembe, ki so jih predlagali člani tega odbora, eh, zlasti tiste, ki želijo okrepiti neodvisnost nacionalnih regionatorjev. Smo pa proti eh, tistim predlogom, ki bi eh, zmanjševali pristojnosti in podobno in ki so tudi proti sankcioniranju železnic, železniških podjetij. Torej, eh, reg, eh, regulatori so pomemben cilj te prenove in možnost eh, evropskega regulatorja obstaja kot možnost, vendar mislim, da se moramo osredotočiti bolj na mrežo učinkovitih regulatorjev po Evropi mnogi poslanci so predlagali izjeme. Tu moramo seveda eh, obravnavati z občutkom. Te izjeme morajo temeljiti na objektivnih kriterijih in končno bi rad povdaril, da eh, prenovitev nastaja na kodificiran način, komisija pa je spremenila samo del besedila, to, kar je sivo označeno, to, kar ni sivo označeno, ne more biti spremenjeno, ker je to bilo predmet prenovitve v letu 2001 in to je v skladu s pristopom sveta. Hvala lepa. Naj spomnim, da smo torej v zakonodajnem postopku in zdi se, da je treba v prenovljene, prenovljena resedila unesti eh, pomembne. Eh, torej, eh, citiram tukaj, eh, da je treba to narediti skladno z postopkom zapisanem v sporazumu, skladno z zakonsko podlago in zaradi tega imamo vso pravico, da spreminjamo celotno, celotni predlog oziroma osnutek komisije, če se nam to zdi potrebno odkrito rečeno, eh, ne bom poslušal lekcij o demokraciji od neizvoljenih predstavnikov komisije. Eh, Hvala, predsednik. Naj se najprej zahvalim vsem poslancem in pa poročeval sem v senci za njihove prispevke k tej razpravi. Zdaj so stvari nekoliko bolj jasne. Naj pa začnem z eno formalno zadevo, ki jo je uh, eh, obmenil gospod Kramer. Namreč tu moramo biti jasni. Ko govorimo o našem delu, uh, ne zdi se mi. Torej, zdi se mi, da sem omogočila uh, vse možnosti za sodelovanje, namreč tistim omogočila sem uložitev kompromisnih predlogov sprememb in to, to so lahko vsi poročevalci poslali do prejšnjega tedna. Z poročevalci v senci smo se dobili in ugotovili, da je moja naloga, da kompromisne predloge sprememb v zvezi z financiranjem, z regulat, regulatorji in regulat, eh, delegiranimi akti, da jih predstavim in to bo storjeno do jutri zjutraj. Danes pa mi je bilo rečeno, da ni drugih predlogov sprememb in bila bi vesela, če bi bilo to zdaj eh, pojasnjeno. Sem seveda vam na voljo in lahko se dobimo znova. mislila sem, da sem pravilno razumela, kar so, da, bilo, da sem pravilno razumela, kar je bilo rečeno v zvezi z regulatorji, o njihovih večjih pooblastili, strinjam se gospodom Kunom, gospodom Grošom, gospodom Tremozo. Vsi so namreč govorili o tem, da, da bo imel regulator temeljno bistveno ulogo, ko govorimo o tem prenovljenem besedilu da seveda potrebuje ustrezno stopnjo neodvisnosti. Prav tako mislim, da bomo lahko našli rešitev v zvezi z točkami, ki zadevajo 31 in 32 eh, člen, to, kar je govoril, omenjal gospod Zile. Kar se tiče stališča tistih, ki so govorili, recimo gospod Kramer, o potrebi, da počakamo na rezultate pritožb eh, pred sodiščem, mislim, da je vloga parlamenta tukaj, da dela na zakonodajnem predlogu, na zakonodajnih predlogih in da prispeva k zakonodajnemu postopku. Mislim, da, mm, da se Evropski parlament ne sme odzivati oziroma ne sme delovati glede na to, kar se dogaja pred sodiščem. To ni naša naloga. Prav tako bi rekla gospod Vils naslednje. Razumem, da poslanci zastopajo evropske državljane. Če namreč tu zastopamo državna podjetja, nacionalna podjetja, potem pa eh, je vse narobe. Gospa Wills očitno tu predstavlja Deutsche Bahn. Tega pravzaprav ne morem razumeti. Tu namreč naj bi mi zastopali vse evropske državljane. Tako delamo, ko se ukvarjamo z takšnimi zakonodajnimi predlogi. Bila sem res presenečena na tem, kar je bilo, kar sem slišala, morda pa nisem dobro razumela. Slišam, eh, strinjam se s tem, kar je povedal gospod Groš, ki je povzel, pravilno povzel cilj in namen ločitve oziroma razvezave namreč da dosežemo večjo preglednost, transparentnost, neodvisnost in nediskriminacijo, ko govorimo o dostopu do trga uh, železniških storitev. Hvala tudi gospodu Kadravijo za njegove predloge, kar se tiče liberalizacije. E, tu imamo celo vrsto predlogov gospoda Kančana in drugih poslancev. In e, glede tega se bomo morali seveda temeljito pogovoriti v odboru in upraviti temeljito razpravo. Morda bi pa zaprosila tudi kolegi, da pogledajo, kakšni predlogi sprememb so bili predstavljeni. Namreč moja usmeritev, mislim, da je dovolj jasna, bilo je rečeno, da ni namreč. Uh, sem pa seveda na voljo, da vam pojasnim bolj uh, podrobno, tudi glede na to, kar smo se prej pogovarjali v predhodnih razpravah, mislim, da so stvari jasne, kakšno je moje stališče o celotnem svežnju. Glede potrebe potem, eh, da smo pazljivi glede socialnih eh, določb, to je omenjala gospa Tikal, to so dejansko stvari, ki so pomembne, za katere mislim, da so pomembne in zabeležili sem si vaše komentarje v zvezi s sindikati. Tako da eh, mi lahko verjamete, da bomo to tudi upoštevala. Torej, ko govorimo o prenovi besedila, lahko pridemo do nekega besedila, ki bo izhajalo iz parlamenta in eh, lahko parlament predstavi nekaj, kar bo šlo onkraj tiste, eh, te majhne eh, ambicioznosti, ki jo izkazuje svet, torej da bomo naredili več. Do leta 2012 bodo seveda stvari težko izvedljive, ampak verjamem, da je smiselno, da to naredimo če res štejemo, da je železniški sistem, za katerega v parlamentu, svetu in komisiji verjamemo, da, je, da je potrebno van investirati, za katerega verjamemo, da ga lahko bolj odpremo, da ga lahko, da mora biti bolj učinkoviti in za katerega menimo, da je pomemben, da potrebujemo infrastruktura, ki bo povezovala države članice med sabo, ne pa jih ločevala. Če se glede tega strinjamo, potem bomo lahko napredovali. Če pa ne, če se pa s tem ne strinjamo, potem pa bomo seveda. Uh, ostali pri tem razmeroma omejenem prenovljenem besedilu. Torej, kar nekaj področji je, kjer, kjer bomo potrebovali nekaj več jasnosti, še posebej področja, eh, za katera je parlament zelo zainteresiran. To, da smo zamaknili glasovanje, in to pravico pač imamo, demokratično, da smo to zamaknili na oktobrsko zasedanje, torej to nam omogoča, da se bomo še avgusta pogovarjali o in razpravljali o predlogih sprememb in seveda vem, da bo to pomenilo za poročevalko, eh, da bo, to, torej, da bo lahko govorila za vsemi poročevalci v senci, da bodo lahko bolj uskladili in prišli do ustreznih kompromisnih predlogov sprememb, namreč poročevalci v senci iz vseh skupin, potem pa bi glasovali v odboru oktobra in na plenarnem zasedanju v novembru, da bomo končno prišli skozi to zadevo, na katero smo čakali 15 let. In končno sporazum Evropska unija in, in Združene mehiške države v nekaterih vidikih zračnega prevoza. Gospa Tika, izvoli. Prešelim te. Can I just say, if people are leaving... Naj rečem samo tole. Če ljudje že odhajajo, prosim, pojdite ven mirno. E, v tem parlamentu je lahko samo v vsaki dvorani samo en sestanek in to je takega. Jaz vodim, zato prosim, prosim, svoje sestanke opravljajte drugot. Silja izvoli. Predstavitev je pred tabo. E, e, Danes. Danes se pogovarjamo o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in mehiškimi združenimi mehiškimi državami, na katerih vidikih zračnega prevoza. Gre torej za sporazum Evropsko unijo in združenimi mehiškimi državami o nekaterih vidikih zračnega prevoza. E, stvari med državami članicami in tretjimi državami so bile prej urejene z bilateralnimi dvostranskimi sporazumi. Sporazumi leta 2002 pa je sodišče menilo, da je da so takšne, torej običajne klauzule v določitvi v nasprotju s pravnim redom EU. Komisija je se pogajala o tem sporozumu, ki ga imamo pred sabo in ta naj bi nadomestil 13 Eh, sporazumov, bilateralnih sporazumov eh, med posameznimi državami članicami in Mehiko. Ta novi sporazum vključuje nekaj novih določb, recimo člen 2 govori o, ima določbo o določitvi, člen 3 varnost, člen 4 skladno s pravili o konkurenci. In tu bi rada podarila naslednje. Začetni izhodiščni sporazum iz leta 2008 je predvideval tudi določbo, recipročno določbo o Eh, obdavčenju goriva eh, znotraj Evropske unije in eh, za lete med Mehiko in drugimi ameriškimi državami, ampak žal svet tega ni mogel sprejeti in konec koncev je ta določba zdaj umaknjena. Sporazum je bil sklenjen 15. decembra 2010, se pa trenutno ne uporablja in za njegovo sklenitev potrebuje svet odobritev Evropskega parlamenta. Sama sem za sklenitev sporazuma in eh, tukaj naj vam podam nekaj podatkov, ki kažejo, kakšni so odnosi med Evropsko unijo in Mehiko. Gre za precej veliko pomembno, eh, eh, pomembno tržišče. V letu 2009 smo, je bilo na tem trgu 2,5 milijona potnikov, 90 tisoč ton tovora. In tu bi rada podarila še naslednje. Namreč Mehika je na 21. mestu kot komercialni partner Evropske unije. In za Mehiko je Evropska unija drugo najpomembnejše izvozno tržišče za Združenimi državami Amerike. In mi smo pred Kitajsko. Kar se tiče tovora oziroma blaga, Evropska unija je v letu 2009 uh, uh, vzvozila za 9,9 milijard evrov in izvozila v Mehiko za 15,9 milijard evrov. Kako je z, kaj, kaj, eh, kaj, kaj se uvaža, eh, strojna oprema, optična, min, eh, rude, medtem ko izvažajo se razna orodja, električni in kemijski proizvodi in pa prav tako eh, eh, rudnine. Torej, naši odnosi, komercialni odnosi med Evropsko unijo in Mehiko so zelo pomembni, veliki, glede na to, da gre za, velik, za velike trge in predlagala bi odboru, da podpre sprejetje sporazuma. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Groš ima besedo. Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalki za uvod v poročilo in nasplošno eh, je v tem poročilu zelo jasna, pravzaprav kar didaktična. Eh, Mehika je zagotovo pomembna partnerska država. In uh, pogosto se ču, čudim, da imamo boljše dvostranske pogovore z nekoliko šipkejšimi državami, partnericami, z drugimi državami, naprimer z Mehiko, ga pa sploh nimamo na tem področju. Uh, tako da vsekakor ta oblika sporazuma uh, bo pripeljala do izboljšanja um, nekako tako medsosedskih odnosov kot uh, k pridobitvi globaliziranega tržišča z določenimi pravili, ki so v tem besedilu že dobro opredeljena, v naslednji fazi pa lahko ta pravila še poglobimo. Vsekakor je to odlična podlaga, eh, podpiram eh, vaše poročilo in se zahvaljujem. Gospa Meissner, izvolite. Ja, Hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem pri gospetiku za, eh, za to poročilo gre za poročilo v vrsti poročil o letalskem prometu, tukaj gre za določene vidike, eh, torej kot smo slišali, um, prometa med EU eh, e in Mehiko. Um, in zagotovo menim, da bi morali vzeti to poročilo za podlago, eh, za poglobljeno sporazum za Mehiko, omenili ste ZDA, omenili ste Kanido, Kanado, tudi eh, Kanado bi si lahko vzeli pravzaprav za zor, tam eh, je veliko bolj uravnotežen eh, sporazum z EU. Če bi lahko prišli do podobnega sporazuma tudi za Mehiko, potem bi bil to odličen korak. Sicer pa smo Lahko vedno le za ali proti. Do sedaj smo bili samo pri ZDA na meji ali naj pritrdimo ali ne. Eh, drugače smo pa vedno predvsem pritrjevali, eh, ker je to bilo razumno. Ehm, seveda bi lahko pritrdili tudi temu poročilu. Gre za eh, dvo, bilateralni dogovor tudi kar se tiče kontrol, kar se tiče ehm, nediskriminacije zračnega prostora, pluralizacije in to vsekakor podpiramo tudi v naši politični skupini. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Foster. Hvala predsednik, hvala gospe Tikal za predstavitev. Strinjam se z vsem, kar je povedala. In seveda tudi mi, bomo, eh, mi bomo upoštevali zelo pomembne komercialne oziroma trgovinske odnose z Mehiko, zato v imenu skupine EKR lahko povem, da bomo podprli stališče v zvezi s tem sporozumom. Hvala lepa. Hvala lepa. Komisija Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod Tikal, za njeno poročilo. Hvala tudi za njen sklep oziroma zaključek eh, in priporočilo, ki ga je naredila, namreč, da, pri, da parlament potrdi eh, podpre sklenitev tega sporozuma in kot sporozuma gospod Tiko je že povedala, da, gre, da je cilj tega sporozuma dejansko eh, ponovna obnovitev zakonske podlage, ki so jo predstavljali 12 prejšnjih bilateralnih sporazumov, Eh, pač potem, ko je sodišče odločilo, kakor je v zvezi z eh, v svoji danes znani sodbi oziroma odločitvi iz sklepu iz leta 2002. Eh, kakorkoli gre torej za vse letalske družbe evropske, ki bodo zdaj lahko sodelovale, ne glede na to, odkot prihajajo, ki bodo lahko povezovale zdaj Evropsko unijo za Mehiko, Zdaj bodo, torej samo pomembno bo, da bodo možne, da bodo pravice obstajale za takšne povezave. Torej, to je zdaj 45 sporazum te vrste in pri tem je treba povedati, da je pomemben tudi zaradi tega, ker kot ste povedali, gospod Tikal, in kot so povedali tudi kolege, ki so o tem govorili, gre namreč za sporazum ki je potencijalna osnova za morda pomembnejše, širše, globlje zadeve. Lahko bi šlo za sporazum, ki bo bolj, global, ki, eh, torej, bolj globalne narave, eh, eh, o katerem bi se pogajali sveda spod, z, z, z podporo parlamenta, podobno kot imamo sporazume z ZDA, s Kanado in z Brazilijo. Namreč gre za uh, komercialne odnose, gre za promet med Evropo in Mehiko, kot že rečeno, 2,5 milijona potnikov na leto, to ni tako malo. Namreč, eh, če pogledate celotno Ameriko, eh, boste videli, da je globalni sporazum liberalizacije in hkrati sveda povezave oziroma konvergence, zakonodajne konvergence tudi z Mehiko, to bi bilo zelo nekaj, nekaj zelo pomembnega in dobrega komisija bo o tem z veseljem premislila, seveda pa veste, da sta dva predpogoja. Najprej, da se tudi partnerska država zanimi, zanima, da je tudi sama zainteresirana in tu sami še ne vemo, kako je z Mehiko in pa drugi, drugi predpogoj je, da seveda komisija dobi mandat za kaj takega strani sveta. In upam, da bosta ta dva predpogoja izpolnjena. Hvala lepa še enkrat, gospod Tikal. Gospod predsednik, če že imam besedo, dovolite naj pod, podčrtam, naj povdarim namen komisije. Namreč prejšnji teden eh, je na svetu za promet svet podelil komisiji mandat za eh, sprejetje sporazuma z Moldovo oziroma Moldavijo. Torej, tu imamo še en lep primer, ko bomo lahko sklenili sporazum oziroma začeli s pogajanji v zvezi s takim sporazumom. Hvala lepa. You, uh, Hvala kolegu iz komisije za te informacije pognali bomo kolesje, ali jaz, ali moji podpredsedniki, ampak v zvezi z Moldovo bomo torej tudi ukrepali. Kar se tiče tega sporazuma z Mehiko, torej glasovanje na uh, zasedanju odboru v, uh, odbora v avgustu in potem upajmo na plenarnem zasedanju septembra. Hvala lepa vsem, hvala poročevalki. Podrazno nimam ničesar, ali želi kdo drug kaj dodati. Če ni tako, naj vas spomnim da je naslednja seja v Bruslju ponedeljek 11. ob 11. julija ob 15. uri začnemo in še enkrat hvala lepa torej vsem, ki ste zdržali celotno popovdne in seveda najlepša hvala tudi tolmačem za njihovo odlično delo. Tudi tolmači se zahvaljujejo za pozornost in vas lepo pozdravljajo.